Drage kolegice, dragi kolegi, dober dan vsem. Preden se bomo lotili našega dnevnega reda, bi spregovorila o zadnjih atentatih, do katerih je prišlo v zadnjih urah v Somaliji. odgovorno so prevzeli teroristi, zdi se, da gre za teroristične napade. In to torej daje nek uh, geostrateške okvire samemu, uh, sami grožni terorizma. Želela sem spomniti na te strahotne dogodke v Somaliji. Hvala, zahvaljujem se vam za udeležbo na sestanku predlagam, da se lotimo naše seje. Najprej bi potrdili dnevni red. Prejeli ste ga v realnem času. Če nima nihče nič proti, lahko rečem, da je dnevni red potrjen. Nihče nima nič proti, ne. Naš sestanek bo sestavljen iz dveh delov približno pol drugo uro bomo namenili izmenjavi mnen s komisijo. Gre za celovito oceno varnostne politike Evropske unije. Potem pa zadnji del seje bo namenjen predstavitvi študije politike Evropske unije za boj proti terorizmu, pomen, usklajenost in učinkovitost. Preden se lotimo tega dela. Druga točka predvideva sporočila predsednice. Nimamo sporočil. Po tem sestanku bomo imeli sestanek koordinatorjev in eh, tam bomo sprejemali določene odločitve, ki bodo pomembne za dnevni red naslednjega sestanka. Lotili se bomo torej celovite ocene varnostne politike Evropske unije. Z nami bodo zastopniki Evropske komisije. Skladno z delom, ki smo si ga zastavili eh, že predhodno, bomo imeli izmenjavo mnen, ki se nanaša na zakonodajo. Potem bomo imeli eh, predstavitev raznih orodij, ki eh, jih imamo na ravni Evropske unije za boj proti terorizmu. Poglobili se bomo torej v podrobnosti in tako bomo dejansko razumeli, eh, kaj se dogaja na ravni Evropske unije. Po teh predstavitvah in po eh, drugih vidikih bomo tudi razumeli, kateri so tudi ta nujna vprašanja, na katera moramo odgovoriti na področjih, ki nas zadevajo. In Danes torej začenjamo silovito oceno varnostne politike Evropske unije, predvsem kar zadeva boj proti terorizmu. Imeli bomo torej priložnost, da na to temo prisluhnemo namestniku eh, generalnega eh, direktorja HOM, eh, Potem pa bo z nami tudi splo, eh, generalna direktorica DGJUS, eh, gospa Astola. Če se strinjate, po predstavitvi oziroma še po prvi predstavitvi gospoda Onidija bomo imeli izmenjavo mnen, bomo imeli vprašanja, odgovore, mogoče celo vrsto eh, vprašanj potem pa bomo imeli čas za e, izmenjavo mnen tudi po predstavitvi gospeja Stole. Vse skupaj naj bi trajalo približno pol drugo uro, tako da se bodo lahko vsi kolegi oglasili in da bodo lahko vsi dobili tudi odgovore na vprašanja, ki jih bodo zastavili. Predlagam, da se torej lotimo same zadeve. Gospod Onidi, predajam vam besedo. lahko ostanete tudi eh, vi v dvorani, vsi vam bodo lepo prisluhnili. Izvolite, prosim. Najlepša hvala, gospa predsednica. To je moj prvi obisk v tem odboru in eh, v imenu eh, mojega pristojnega komisarja bi vam izrekel najlepše želje za delo v tem odboru in to področje zahteva poseben odbor. In eh, zares je treba, da tudi vi osvetlite te zadeve, zato da lahko bolje usmerimo delo na ravni Evropske unije. Pa še zahvala, da ste eh, ta drugi sestanek odbora, eh, da ste ta sestanek torej posvetili, posvetili tej oceni, ki smo jo zaključili julija. E, ta ocena naj bi vam e, omogočila, da uh, boste imeli dejansko popisane vse stvari, ki se dogajajo na ravni Evropske unije na področju varnosti. Za našo današnjo razpravo se bomo seveda osredotočili na vidike, ki se nanašajo na boj proti terorizmu dokument, ki so mi ga pripravili, je v angleščini in zaradi tega se bom, eh, bom nadaljeval predstavitev v angleščini, obenem pa boste tu tudi videli na ekranih. Uh, entailed uh, three pillars, uh, the three traditional vidimo lahko tri tradicionalne stebre varnostne politike na ravni Evropske unije eh, in eh, to zajema tudi boj proti terorizmu. O tem vediku bi rad govoril danes. Gre eh, predvsem za analizo izvedeno znotraj komisije, ampak z posveti z državami članicami, pa tudi agencijami Evropske unije in tudi z celo vrsto organizacij in drugih deležnikov. Komisar King je imel eh, pred dvima tednoma priložnost, da to predstavi odboru Libe in rezultati eh, so pozitivni. Analize kažejo, da eh, so dejavnosti Evropske unije ustrezne E, in pa e, tudi učinkovite. To pa ne pomeni, da smo popolni, e, seveda bi lahko številna področja še izboljšali. Poleg tega pa so tukaj tudi področja, kjer bi nam lahko bil vaš odbor v precejšno podporo pri zapolnitvi vrzeli ali pa pri izboljšanju posameznih vidikov glavni zaključki so prvič nezadostno izvajanje in to je zagotovo področje, kjer upamo, da eh, nam bo lahko ta odbor pomagal pri Eh, izvajanju pritiska, pri zagotovitvi pravega trenutka za uporabo različnih zakonodajnih in nezakonodajnih instrumentov. Potrebno je zagotoviti boljše izvajanje. Eh, recimo izmenjava podatkov o potnikih, eh, tukaj je bil rok zastavljen maja, ampak cela vrsta držav članic še zaostaja pri izvajanju. Drugo področje ki se vedno znova eh, pojavlja v vaših razpravah, eh, pa je streljno orožje. Sprejeli smo zakonodajni okvir, ampak eh, še zmeraj imamo veliko izzivov pri izvajanju. Drugi zaključek, ki izhaja iz analize, je zapletenost teme, pa tudi zapletenost posameznih instrumentov, ki so bili razviti na ravni Evropske unije. In zaradi tega skušamo v prihodnjih bomo skušali v prihodnjih letih zagotoviti boljše sodelovanje med vsemi deležniki. Poleg tega pa bomo skušali tudi poenostaviti različne instrumente. Eh, kot recimo eh, refit ali eh, pa zagotavljanje dodatnih smernic, kot smo to storili pred nedavnim na področju šengenskega zakonika ali pa kot bomo kmalo storili na področju eksplozivov. Potem tretji zaključek, to je. To so nezadostni veri, nezadostne kapacitete na ravni Evropske unije glede na velike potrebe. In uh, to eh, je težava na ravni Evropske unije, ki velja tako za vere, kakor tudi za strokovno znanje, še posebej, ko gre uh, za strokovno znanje o posameznih tehnoloških vidikih, kot je recimo šifriranje. In še četrti uh, zaključek, uh, prilagajanje. Uh, poskrbeti moramo za. Eh, hitro eh, prilagajanje, eh, predvsem zaradi hitrega razvoja dogodkov, zaradi spreminjanja pristopa strani teroristov in zaradi tega moramo imeti instrumente, ki se bodo sposobni odzvati na te spremembe. No, sedaj pa prvi pregled let leta 2005 se je pričelo bolj strukturirano delo na ravni Evropske unije na področju boja proti terorizmu. V letu 2005 smo predlagali strategijo, ki sta jo sprejela tako svet, kakor tudi parlament. Gre za strategijo za boj proti terorizmu. In uh, Posamezni deli te strategije so še zmeraj aktualni in kasneje boste videli, da eh, skušamo vedno zajeti vse vidike, namreč vidik preprečevanja, zaščite, preganjanja in, oziroma spremljanja in pa tudi eh, vidik ustreznega odziva. Eh, ta konceptualni okvir pa se počasi tudi izvaja. Nedavno je bilo sprejeto najkoristnejše horizontalno urodje za boj proti terorizmu in to je direktiva, ki je bila sprejeta februarja 2017 oziroma ki je bila posodobljena leta 2017 in v eh, tej zakonodaji lahko vidimo, da sta so zakonodajalca uspela zajeti vse vidike povezane z bojem proti terorizmu in sicer glede na definicijo terorističnega dejanja. Na ta način želimo izboljšati harmonizacijo, hkrati pa tudi kodificirati celo vrsto inovativnih načinov sodelovanja. Tukaj govorim tako o izmenjavi informacij, kakor tudi o operativnem odzivu. In na zadnje naj povem tudi, da je to zakonodaja, ki povsem spoštuje načelo temeljnih človekovih pravic in vsebuje tudi posebno poglavje na to temo. Prvi tematski vidik, ki bi ga eh, rad predstavil, je zelo pomemben vidik povezan z radikalizacijo. Videli smo, da je to v ospredju, eh, še prav posebej po zadnjih napadih, Evropska unija je v zadnjih letih razvila edinstven način delovanja na, proti, na področju boja proti radikalizaciji. To pomeni, da je Evropska unija zagotovila finančna sredstva, ki so na voljo vsem državam članicam. Poleg tega pa je postavila tudi edinstveno mrežo izvedencev eh, in to mrežo sestavlja več kot 2400 izvedencev, ki eh, skušajo zagotoviti boljše strokovno znanje, pa tudi eh, boljša priporočila, zato da bi se lahko uspešno odzvali na ta razmeroma nedaven in zelo zapleten pojav. Tukaj eh, gre eh, tudi za obravnavo posameznikov, ki eh, so že bili radikalizirani, eh, In uh, v Evropski uniji imamo uh, oziroma smo dosegli razmeroma pozitivne rezultate. Drugi vidik pa je vidik, kjer potrebujemo še nekaj več dokazov in ki mu potrebujemo posvetiti še več pozornosti in to je vidik deradikalizacije. Zelo lahko je identificirati eh, primere radikalizacije, zelo težko je sprijeti instrumente za identifikacijo. Uh, teh eh, posameznikov, zelo težko pa je zagotoviti ustrezno rešitev za deradikalizacijo posameznikov. Torej, je tukaj tudi poziv držav članic in pa Evropskega parlamenta, eh, da je potrebno storiti veliko več na področju deradikalizacije in zaradi tega smo vzpostavili skupino na visoki ravni eh, z namenom boja proti radikalizaciji. Eh, tudi Evropski eh, parlament ima vlogo opazovalca v tej skupini in ta skupina proučuje nove možnosti za eh, boljše sodelovanje nacionalnih organov in pa pristojnih služb in tudi boljšo uporabo instrumentov, ki so na voljo. Hkrati pa je to tudi skupina na visoki ravni, ki. Eh, se posveča novim eh, temam in sicer kako se bolje odzvati na potrebe eh, ranljivih slojev prebivalstva. Tukaj govorim predvsem o ženskah in pa otrocih. otrokih. Eh, kako se bolje odzvati v specifičnih situacijah, kot recimo v zaporih. Kako se odzvati na vlogo ideologije in kako bolje povezati države, ki so v naši eh, bližnji soseščini in ki imajo izkušnje z eh, deradikalizacijo. Tukaj govorim tudi o državah Zahodnega Balkana, ki nujno potrebujejo našo podporo, pa tudi o nekaterih eh, južno-sredozemskih državah. Z delom na področju boja proti radikalizaciji pa je povezano tudi delo na drugem področju, ki je ključnega pomena, ko govorimo o radikalizaciji posameznikov in tukaj gre za uh, splet, za internet in za vsebino, ki uh, se predstavlja na posameznih spletnih forumih. Eh, tukaj eh, gre eh, za poziv k radikalizaciji. Pričeli smo z prostovoljnim pristopom, sedaj pa naša prizadevanja krepimo, skušamo se v večji meri osredotočati na rezultate. Zasnovali smo akcijski načrt v sodelovanju z nacionalnimi organi, pa tudi z temeljnimi deležniki na spletu velik napredek na tem področju smo dosegli pri mobilizaciji eh, policijskih organov eh, in sicer pri identifikaciji eh, materijala, ki vzpodbuja k radikalizaciji na spletu in pa ki vzpodbuja k terorističnim dejavnostim. Še zmeraj bi lahko precej izboljšali obdobje po identifikaciji, ko je torej material identificiran in umaknjen. Tukaj je sodelovanje zelo uh, pozitivno, več kot različnih 50 spletnih operaterjev je sodelovalo uh, in uh, tudi umaknilo vsebino, ki je bila uh, že identificirana, ampak kjer bi lahko eh, sodelovanje eh, še ukrepili, je na področju vključitve teh spletnih operaterjev v sam proces identifikacije. Tukaj govorim eh, tako o nacionalnih organih, kakor tudi o Europolu in pa o eh, spletnih operaterjih, ki lahko na lastno pobudo eh, zagotovijo identifikacijo in pa tudi umet umik eh, določenih spletnih vsebin. Torej, tukaj je veliko možnosti za izboljšave. Če si ogledamo še druge možnosti samo zaščite, lahko vidimo, da smo se v preteklosti osredotočali predvsem na zaščito kritične infrastrukture imamo direktivo o kritični infrastrukturi, ki sega v leto 2008. Ocena eh, je, te direktive je razmeroma kritična. Direktiva se je uporabljala za okrepitev prizadeva na tem področju, ampak eh, direktiva je izjemno omejena, kar zadeva obseg te direktive. Uh, pokriva zgolj uh, prometna omrežja in energetska omrežja. Celoten mehanizem je zelo zapleten. V prvi vrsti gre za obsežen registr uh, eh, različnih vrst informacij. Ni eh, pa dovolj vsebin na področju možnosti operativnega odziva v primeru napada na to kritično infrastrukturo ali pa v primeru napada na terenu nasplošno. E, po novem se osredotočamo na javna mesta. Pri zadnjih napadih smo videli, da e, teroristi izbirajo za tarče javna mesta. Komisar King je pretekli teden napovedal akcijski načrt za javna mesta za 18. oktober ta teden, torej to bo v sredo. In to bo pomemben korak eh, na ravni Evropske unije na poti k eh, bolj doslednemu eh, pristopu pri pomoči oziroma podpori vsem tistim, ki zagotavljajo varnost na javnih mestih. Tukaj gre za celo vrsto instrumentov, od ocene tveganja, eh, od ocene javnega prostora, od tega, kaj eh, bi lahko storili eh, na določenem mestu, kako izboljšati potencial, ki že obstaja na terenu, sodelovanje različnih deležnikov. Kajti, če si ogledamo javna mesta, lahko vidimo, da gre tukaj za deležnike različne narave. Eh, potrebno bo vključiti eh, tudi gospodarstveni sektor, eh, recimo podjetja za oddajo nepremičnin, ki bi lahko pomagala pri identifikaciji in pa odpravi določenih terorističnih groženj. Potem pa gre tukaj tudi uh, za zasnovo javnih mest eh, in eh, pa tudi za ozaveščenost javnosti. Tako da javnost ne bo le bolje seznanjena z grožnjami, ampak eh, da se bo lahko javnost tudi bolje odzivala v primeru napada Drugo tradicionalno področje, kateremu smo se posvetili, je v skladu eh, z poudarkom, ki je bil dan pred kar precej časa eh, in sicer je bila kritična infrastruktura. Poleg kritične infrastrukture po napadih eh, v New Yorku pomembna tema, eh, tudi tema kemičnih, bioloških, radioloških in pa jedrskih groženj. Komisija je razvila akcijski načrt eh, z eh, celo vrsto instrumentov in pa z vključitvijo nacionalnih organov in pa zasebnega sektorja in ocena je izjemno pozitivna, ampak vseeno bi lahko tudi to področje še precej izboljšali, še prav posebej, ko gre za boljšo identifikacijo tveganj ali pa za eh, povezavo različnih akterjev, tako da bi lahko ugotovili, na katerih področjih smo ranljivi, eh, kateri eh, materijali se pri tem uporabljajo, katere materijale bi lahko uporabljali in tako naprej. Poleg tega moramo skušati najti rešitve za sledenje kemičnemu, biološkemu, radiološkemu in pa jedrskemu materialu, ampak še veliko več bi lahko storili za to, da bi izboljšali situacijo. Poleg tega pa moramo izboljšati tudi sodelovanje med različnimi akterji, med eh, proizvajalci pa tudi uporabniki jedrskega materijala in pa uh, kemičnih uh, spojin. Pred nedavnim smo se osredotočili zaradi zadnjih terorističnih napadov v Evropi na eksplozive in pa na streljno orožje. Kar zadeva eksplozive, imamo zakonodajo, eh, ki je bila sprejeta že pred več kot sedmimi leti in eh, ta zakonodaja je izboljšala eh, naše eh, poznavanje materijalov, ki so potrebni za izgradnjo eksplozivov. Hkrati pa je to tudi zakonodaja, ki je pomagala pri identifikaciji sumljivih transakcij ali pa sumljivih nakupov. To zakonodajo je izjemno težko izvajati. Zakaj? Zaradi tega, ker izvajanje ni odvisno zgolj od eh, javnih organov, ampak tudi od eh, gospodarskega sektorja. Torej, potrebne so bolje še smernice, hkrati pa mora gospodarski sektor tudi v večji meri prevzeti odgovornost in smernice bo Evropska komisija predstavila v sredo v eh, kontekstu eh, svežnja eh, za boj proti terorizmu. Še pomembneje pa je, da ocenimo, katera področja bi lahko izboljšali in uh, upam, da bomo lahko izkoristili rezultate vašega dela za to, da bi zagotovili uh, določene pobude za obsežnejšo analizo omejitve trga eksplozivov. Kako preprečiti teroristom dostop do eksplozivov? Enak prostop pa smo obrali tudi pri streljnem orožju. Tukaj imamo zakonodajo, ki je bila pred nedavnim posodobljena in sicer je eh, bila v začetku letošnjega leta eh, sprijeta direktiva o streljnem orožju in vsi vemo, kakšne težave imamo pri izvajanju te eh, direktive. Veliko smo že storili, da bi vzpostavili nacionalne kontaktne točke, da bi poskrbeli za koordinacijo. Poleg tega smo zagotovili tudi veliko podpore Eh, tudi eh, finančne podpore za to, da bi eh, lažje pomagali nacionalnim organom in da bi bolje seznanili proizvajalce streljnega orožja, kaj se pričakuje od njih in kaj se pričakuje od prodajnega sektorja. Torej, to je področje, kjer bomo tudi v prihodnosti morali poskrbeti eh, za številne napore. Zdaj pa financiranje teroristov, to je najbrž področje, kjer lahko storimo še veliko. Eh, trenutno eh, smo poskušali zajeti tri vidike, preprečevanje, preiskave in pa odziv, ko gre za financiranje terorizma, ampak pri tem smo se predvsem osredotočali na zelo tradicionalne oblike eh, finančnih eh, transakcij, finančnih prenosov sredstev. Videli smo, da vedno več terorističnih skupin uporablja nestandardne kanale finančne pomoči. Uporabljajo tudi nekonvencionalen pristop k financiranju svojih dejavnosti. In to eh, seveda zahteva drugačen odziv. Dina bo kasneje eh, povedala več eh, o izboljšavah, ki so že bile dosežene pri krepitvi enote za finančne preiskave, ampak najbrž bomo morali storiti še več, eh, če želimo zagotoviti uspešno sledenje tistim eh, transakcijam, eh, ki jih uporabljajo teroristi. Izmenjava informacij. To je v središču mandata tega posebnega odbora in to je zagotovo področje, kjer eh, veliko eh, pričakujemo, predvsem, ko gre eh, za eh, nove smernice za strani vašega odbora. Izmenjava informacij tudi ni novo eh, področje, to je področje, kjer eh, že od samega začetka odzivanje na teroristične napade. Eh, Evropska unija eh, počne veliko, ampak eh, potreben bi bil še odločnejši odziv. Potem pa je tukaj področje, na katerega nekoliko pozabljamo, ko govorimo o izmenjavi informacij. In tukaj gre za uh, oceno uh, nevarnosti. In sicer gre tukaj za večjo podporo obveščevalnih služb in pa varnostnih služb, ki nam lahko omogočajo eh, boljše ocene tveganja na ravni Evropske unije. Eh, ne le zato, eh, da bi si ogledali naravo posameznih grožen, ampak da bi vse skupaj razdelili tudi v različne stopnje tveganja in pa v različne odzive, ki jih potrebujemo. To je zagotovo področje, v katerega bi uh, morali še več vlagati, ki bi mu morali zagotoviti še več pozornosti. Dosegli smo uh, fantastičen napredek uh, in sicer na mejah, ko ste sprejeli odločitev o uh, mejni in obaljni straži z uh, formalno oceno ranljivosti uh, tudi na področju eh, boja proti terorizmu bi lahko storili več in sicer pri eh, identifikaciji eh, grožen, eh, pa tudi pri oceni tveganja. Drugič, pa naj omenim tudi razvoj eh, zmogljivosti na ravni Evropske unije. Najboljši primer, v zadnjih letih je eh, Evropski centr za boj proti terorizmu. To je zagotavo centr, eh, ki si ga boste želeli podrobneje ogledati. Zakaj? Zaradi tega, ker je eh, ta centr postal Evropsko informacijsko središče. Od danes povezuje eh, oziroma vključuje več kot 9000 osumljencev za teroristična eh, dejanja. Poleg tega pa vsebuje tudi podatke o 30 tisoč posameznikih, ki so eh, odpotovali iz Evrope na konfliktna območja. To pomeni, da smo vzpostavili eh, enoto za zbiranje informacij na ravni Evropske unije, ki zagotavlja eh, dostop eh, vsem državam članica. Eh, in eh, to v eh, povezavi z sistemom, ki ga je vzpostavil že eh, Interpol CNI. Siena. Eh, in eh, poleg tega zagotavljamo tudi ustrezno strokovno podporo. Mm, kadarkoli pride do terorističnega napada v katerikoli državi članici, ta država članica ne le obvesti o tem napadu, ampak tudi eh, zaprosi za pomoč Evropskega centra za boj proti terorizmu eh, in tako dobi podporo v obliki človeških verov, pa tudi opreme. Europol bo igral eh, še pomembnejšo vlogo in sicer v okviru eh, nove uredbe eh, Europola, ki je bila sprejeta pred nedavnim eh, in o tem smo razpravljali pretekli teden, ko ste vzpostavili novi nadzorni organ za Europol. Gre za parlamentarni nadzor, tako da bi zagotovili boljši dostop do informacij za Europol, še prav posebej pa informacij, ki prihajajo iz partnerskih držav povsod po svetu. Tukaj lahko Europol igra zelo pomembno ulogo in lahko zagotovi dodano vrednost za nacionalne organe. To pomeni, da lahko zagotovi kakovestnejše informacije eh, številnih držav, eh, ki v tem sistemu sodelujejo. Seveda je zato potreben ustrezen sporazum eh, in eh, kmalo bomo predstavili mandat za eh, pogajanja z številnimi državami partnericami. No in zadnje, še uloga informacijskih sistemov, to je seveda področje, kjer smo v zadnjih devetih mesecih Eh, potrošili največ naših verov. To je zagotavo zelo eh, pomembno področje, kajti imamo informacijske sisteme in imamo zelo eh, dobre, obsežne informacijske sisteme, ampak nažalost so bili uh, ti uh, razviti uh, na nekoliko napačen uh, način, uh, namreč kot osamljene celice, uh, pri tem pa smo pozabili na interoperabilnost. Tukaj gre za sodelovanje z uh, nacionalnimi organi, pa tudi z parlamentom, svetom in uh, komisijo. Zagotoviti je potrebno boljšo uporabo eh, sistemov, ki že obstajajo. Ne moremo si izmišljevati novih eh, sistemov eh, zgolj zaradi tega, da bi spostavili nov sistem. Uporabiti je potrebno sisteme, ki že obstajajo, kot recimo sistem PRIM, ker je za medvladni instrument ali pa PNR, torej sistem izmenjave podatkov o potnikih. Eh, te je potrebno uporabiti naj, na najboljši možni način, ne le na nacionalni ravni, ampak tudi na ravni Evropske unije. Tu je tudi predmet številnih razprav, eh, ki potekajo na osnovi predloga Evropske komisije za izboljšanje dostopa eh, do informacij, pa tudi za izboljšanje vrste informacij, ki so na voljo v šengenskem sistemu, Eurodaku in ECRISu. Mislim, da bo moja kolegica povedala tudi kaj več o tem. Druga pomembna točka pa je, da zapolnimo vrzeli, ki obstajajo zaradi sistemov, eh, ki še niso bili vzpostavljeni, ki pa jih potrebujemo, če želimo izboljšati možnosti identifikacije možnih storilcev terorističnih dejanj. Tukaj gre za sistem vstopa in izstopa, pa tudi za sistem ETS eh, in za zaokrožitev informacijskega sistema na ravni Evropske unije. In še tretje področje, to je eh, boljša uporaba obstoječih sistemov in tukaj lahko omenim pristop ZDA po napadih 11. septembra ne gre za centralizacijo, za eh, centraliziran registr podatkov, ampak za boljšo uporabo sistemov, ki so nam na voljo in za zagotovitev uh, podpore tem sistemom. Potrebno je preveriti kakovost podatkov, ki se vnašajo v te sisteme. Uh, Poleg tega je potrebno poskrbeti za brskalnik, eh, ki eh, bi lahko izboljšal identifikacijo eh, potencijalnih storilcev terorističnih napadov. V oziroma pri večini eh, zadnjih terorističnih napadov smo videli, da se teroristi prepogosto gibljajo uh, eh, znotraj Evropske unije oziroma celo znotraj šengenskega prostora uh, s pomočjo različnih identitet. Torej, eh, najprej moramo eh, analizirati, kako naš sistem deluje in zagotoviti, eh, da bo neomogoča uporaba različnih identitet. Pri tem je potrebno uporabiti predvsem biometrične kazalce. In na zadnje, še k operativni podpori, ki jo lahko zagotavljamo na eh, ravni Evropske unije. In tukaj bi se rad še prav posebej posvetil različnim agencijam, eh, ki smo jih eh, razvijali v preteklih letih. Evropski parlament je vedno zagotavlja pomembno podporo tem agencijam. In mislim, da je zelo pomembno sporočilo obsežne analize to, da potrebujemo uh, še več agencij. Ne le, da delo teh agencij cenimo, ampak je tudi ključnega pomena in cenijo ga tudi uh, nacionalni organi in organi v partnerskih državah. Gre za več finančnih sredstev in za vzpostavitev boljšega strokovnega znanja s pomočjo agencij. Torej, naj povzamem ključna sporočila naše ocene varnostne politike. Najprej, potrebno je zagotoviti popolno izvajanje ukrepov Evropske unije. Navedel sem nekaj primerov, PNR, eksplozive, eh, streljno orožje. Eh, veliko eh, bo potrebno še storiti in potrebno je zagotoviti večjo podporo nacionalnim organom, tako da bodo nacionalni organi bolje uporabljali instrumente, ki so jim na voljo. Potem eh, moramo zmanjšati zapletenost eh, instrumentov Evropske unije, potrebno jih je poenostaviti in eh, jih bolje prelagoditi trenutnim izzivom. In dober primer za to so podatkovne zbirke, je področje zagotavljanja informacij, izboljšanje informacij kakovosti informacij eh, in tako naprej. Potem eh, je tukaj izgradnja kapacitet, tukaj ne govorim zgolj o agencijah, ampak tudi o večji podpori evropskim omrežjem, kot recimo omrežju za boj proti eh, radikalizaciji ali pa mreži Atlas. Tudi to je nekako edinstven primer, gre za to, da so se nacionalni organi s pomočjo Evropske unije odločili, da vzpostavijo eh, mrežo, ki eh, bo zagotavljala medsebojno eh, podporo in pa tudi podporo v primeru napada. In na zadnje naj omenim še spreminjajoče se grožnje, torej ostati moramo vsestranski in pa prožni, odzivati se moramo na spremembe eh, v načinu delovanja eh, teroristov in eh, osredotočiti se moramo v tem trenutku na javna mesta, na kibernetski terorizem, kajti tudi kibernetski terorizem se vedno v večji meri uporablja v terorističnih krogih. Na ta način namreč teroristi eh, pridobivajo sredstva za svoje napade, poleg tega pa se je potrebno spopasti tudi z radikalizacijo, to je ključnega pomena. In eh, vsi skupaj eh, bomo lahko zagotovili boljšo podporo državam članicam. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Onedi, za to tako gosto predstavitev. In eh, tudi precej naglo, glede na tako dolg dokument komisije naj spomnim kolege, da ste verjetno prejeli dokument na papirju ali pa v elektronski obliki. Dokument je zelo dobro razdelan in to bo še dopolnjeno z dokumentom z dne 19. oktobra. To pričakujemo z velikim zanimanjem. Zahvaljujem se torej kolegu za to predstavitev. Gotovo bomo imeli veliko vprašanj. Razumem, da gospa Tina bi želela kar takoj spregovoriti. Mogoče pa bi lahko bili nekoliko krajši, tako da bomo zares lahko potem imeli vprašanje in odgovore. Besedo imate, gospa Stola. Hvala, gospa predsednica. Spoštovane poslanke in poslanci, tudi sama se vam zahvaljujem za to popabilo. Rada bi vam predstavila, eh, kakšne so protiteroristične politike eh, in sicer iz, velik, iz velika gedi eh, pravosodje. Kot ste pokazali, moramo mi odigrati pomembno vlogo za to, da bi znižali teroristično grožnjo kajti um, doživljamo nepredvedljive vzorce napadov in zato je veliki ziv ta, da bi se učinkovito zoprstavili takim grožnjam v naših demokratičnih družbah, ne da bi povozili naše lasne vrednote. Torej, um, <clears throat> varnost in vrednote so združljive, to sta cilje, ki jo je moč skupaj zasledovati, kar odraža tudi strategija o varnosti. Rada bi se uh, omejila na poglavitne vidike uh, našega GDA in to uh, je zajeto tudi v vaš mandat. Torej, učinkoviti boj proti terorizmu, treba je zagotoviti to, da bo pravosodje razpolagalo z zadostnim uh, instrumentom. Uh, treba je ob tem spoštovati tudi temeljne pravice in uh, konec koncev treba je preprečiti radikalizacijo, kar je tudi že omenil predgovornik. Kar se tiče našega eh, dela na področju financiranja za teroristične namene, moram povedati sledeče. Junija tega leta eh, smo, eh, torej je, smo začeli uporabljati direktivo o boju proti denarju, ampak žal vse države članice z izvanjem še niso začele in sedaj preverjamo prenos v nacionalno pravo. Revizija te direktive teče sedaj in na ta način bomo ukrepili politiko Evropske unije na tem področju. In uh, prešli bomo uh, samo um, meje sodelovanja na tem področju. Evropska komisija upa, da bomo dosegli kar se da hitro politični dogovor v zvezi s tem. Uh, Eh, moj kolega je že omenil enoto za uh, odkrivanje financiranja. Mi natančno spremljamo razprave v parlamentu in vi ste povdarili, kako pomembno je, da obveščevalne službe v državah članicah sodelujajo in izmenjujejo informacije na učinkovit način. In ta hip ocenjujemo, kako bi jim lahko pomagali in kako bi lahko okrepili njihovo sodelovanje. Potem pa bi rada povedala še nekaj o pravosodnih organih, ki so seveda ključnega pomena v državah, kjer imamo vladavino prava. Treba je povdariti vlogo Eurojusta, ki omogoča sodelovanje v terorističnih primerjih. To je treba povdariti. Države članice se vedno bolj obračajo na um, Eurojust um, uh, v boju proti terorizmu. Uh, ta hip poteka 69 preiskav terorističnih dejanj. In kot je dajal predsednik Juncker, bomo ocenili tudi možnost eh, tega, da bi EPPO razširili na eh, teroristična dajanja. To, da medtem je Eurojust zelo učinkovito telo. Eh, In eh, naš predlog je ta, da bi okrepili učinkovitost in sodelovanje in sicer tako, da bi revidirali strukturo eh, uprave in sodelovanja. Upam, da bo parlament to podprl v trialogu. Izvedela sem, da načrtujete obisk eh, pri Eurojustu v naslednjih tednih in tam boste dobili pregled nad našim delom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 Dostop do informacij o socialnih medijih eh, je eh, vedno težje. Torej, naši organi kazenskega pregona se soočajo z velikimi težavami, kajti podatki se pogosto shranjujejo v tujih jurisdikcijah. In zato delamo na praktičnih ukrepih, eh, poskušamo pomagati pravisodnim organom. In um, torej pomagamo jim pri Evropskem preiskovalnem nalogu. Uh, radi bi omogočali tudi uh, čezmejni dostop do elektronskih podatkov. Tu ste že omenili izmenjavo informacij. Omenili ste tudi centralizirani sistem, na katerem delamo, e-kriz. TCN. Na ta način bomo lahko eh, pridobili tudi informacije o prejšnjih obsojencih, eh, ki so državi tretjih držav. Tudi tukaj pričakujem pozitivna pogajanja med inštitucijami. Moj kolega je omenil interoperabilnost eh, različnih mm, sistemov in Seveda, zavedati se moramo, da eh, res eh, potrebujemo interoperabilnost, ampak na tak način, da bomo posem zaščitili osebne podatke. V 21. stoletju je mogoče zaščititi oboje, torej več varnosti in pa več eh, zaščite zasebnosti. Zato imamo tehnične instrumente imamo tudi eh, direktivo o policijskem sodelovanju in ta je tukaj osrednjega pomena. Varnostni ukrepi morajo biti skladni z načelom proporcionalnosti in potrebnosti, skladno z listino eh, človekovih pravic. Zato ocenjujemo vse predloge, ocenjujemo, kakšen vpliv imajo na te pravice in mi bomo poskrbeli za to, da bodo države članice ob izvajanju prava Evropske unije spoštovali listino pravic. Rada bi omenila novo direktivo o boju proti terorizmu. Ja, to sta sprejela svet in parlament tega leta. To je dober primer za tovrstne prizadevanja. E, torej, e, upoštevani so bili številni e, vidiki že v postopku pisanja in pogajanja, vključno z načelom nujnosti in proporcionalnosti in pa vključno s tem, da je treba spoštovati vse temeljne svoboščine in vse pravice in pa tudi um, uh, proporcionalnost kazni. Vse to je zapisano v tej direktivi in tukaj imamo prav klauzulo o človekovih pravicah in to se je zgodilo prvikrat. Potem, imamo, potem je predvidena tudi naknadna eh, presoja tega zakonodajnega inštrumenta, torej presoja vsebo vpliv na temeljne svoboščine in na pravice. Sedaj pa še nekaj besed o preprečevanju ekstremizma in pa eh, radikalizacije. Potrebujemo eh, bolj odprto in vključujočo družbo. Na tem področju se osredotočamo na preprečevanje radikalizacije v zaporih in pa zaprstavljamo se nestrpnosti in pa sovražnemu govoru v celotni družbi. Res moramo zagotoviti to, da se bomo um, izognili stigmatizaciji oseb ali skupnosti, tako da bi se izognili polarizaciji. Eh, torej, zopostavili se bomo desničarskemu ekstremizmu in pa tudi sovražnemu govoru in tako um, <clears throat> to bo del boja proti terorizmu. Uporabljamo pravni okvir eh, boja proti ekstremizmu in ksenofobiji in uh, z, torej, uvedli smo tudi prostovoljni kodeks spletnih strani uh, v boju proti sovražnemu govoru. Torej, dosegli smo napredek, nezakoniti sovražni govor se danes hitreje odstrani po obvestilu. Potrebujemo pa nadaljne izboljšave in sicer na področju preglednosti in na področju odstranjevanja tovrstnih vsebin prejšnji mesec je komisija sprejela tudi sporočilo o um, nezakonitih vsebinah na spletu. Uh, zapisali smo načela in pa smernice za spletne platforme, uh, tako da lahko te sodelujejo z nacionalnimi organi, državami članicami in drugimi deležniki pri odstranjevanju teh vsebin. Kar se tiče radikalizacije v zaporih, uh, komisija podpira države članice in sicer tako, da zagotavlja financiranje in da zagotavlja izmenjavo najboljših praks. Februarja naslednjega leta bomo organizirali konferenco državnih tožilcev. Predstavili bomo eh, projekt, ki ga financira Evropska unija na tem področju. Torej, tukaj gre res za to, da se osredotočamo na izmenjavo najboljših praks. Um, potem je to še ena pomembna točka, morda je to začetna točka. Mi se prizadevamo za alternative za eh, zapore, zlasti za ženske in otroke. Eh, morda bi tukaj sklenila. Eh, res se veselimo vaših povratnih informacij. Eh, želimo si povratnih informacij tega odbora, tako da bomo dosegli naše skupne cilje, namreč, da bodo evropski državljani lahko živeli v miru v odprti demokratični družbi. Hvala lepa. Merci, Najlepša hvala, gospa Stola, za to predstavitev. Hvala tudi, da ste upoštevali čas za govor. Zdaj imamo možnost za določeno izmenjavo mnen. Predlagam, da bi najprej dali besedo koordinatorjem, potem pa bi lahko prevzeli besedo različni kolegi, ki so za to prosili. Ana Gomez najprej. Uh, uh, Hvala lepa, eh, hvala lepa eh, za te predstavitve. Želela eh, bi slišati, kako ocenjujete delovanje teh podatkovnih silosov, torej kako so ti učinkoviti v boju proti terorizmu. In potem bi imela še nekaj vprašanj. Ali ste izdelali lahko ceno zmogljivosti ali pa pomankanja zmogljivosti držav članic, kar se tiče njihovih lasnih pravnih in ustavnih okvirov, tako da bi lahko izvajale države članice poglavitne uh, dejavnosti v, v okviru prava Eh, da bi se države članice lahko eh, borile proti terorizmu in sicer eh, kar se tiče prestriganja informacij, kar se tiče obveščevalnih služb, kajti bojim se, da nekatere države članice tega še niso uredile in nekatere države članice to počno na nezakonit način in seveda ima to dvojno negativne posledice. Potem, kar se tiče preprečevanja radikalizacije.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 Eh, ali imate kak pregled nad financiranjem tega se strani preomenjenih držav? In še nekaj. PNR. Države članice to omenjajo kot čarobno paležico, ampak kot ste dejali, države članice tega ne izvajajo. To, da dejstvo je, da zasebna letala niso zajeta kaj boste storili za to, da bi dejansko preiskali tudi zasebne letala, ki prestanajo v Evropski uniji. Naprimer, zasebna letala posameznikov, eh, kot so naprimer eh, člani kraljevih družin iz nekaterih držav. In to vse to je povezano potem tudi s terorizmom in tako naprej. In sedaj še vprašanje, ki se nanaša na financiranje terorizma. Žal mi je, da moram povedati tole. Uh, torej, države članice slabo izvajajo direktivo o boju proti pranju denarja. In prav pri tej direktivi gre za boj proti pranju denarja v teroristične namene. In države članice se prav zaprstavljajo temu, da bi sprejeli rešitve v okviru pete direktive o boju proti pranju denarja. Če tudi vedo, da je to ključnega pomena za boj proti terorizmu. In tega sploh ne moram razumeti. To je povsem nerazumljivo in nerazumno. In sprašujem se, kako uh, lahko sploh nadaljujemo, kako bomo šli naprej, ali so države članice resne pri tem. Pred kratkim je komisija preko komisarja Moskovičeja dejala, da se sistem DDV-ja izrablja za financiranje terorizma govorimo o petih milijardah, eh, petih milijardah evrov predplačilnih kartic. In tega sploh nišče ne omenja. Sploh ni povezave med GD Home, DG Tax, DG Jury. Eh, ampak to je vprašanje ključnega pomena. Kajti teroristične skupine izrabljajo eh, našo lastno nedelovanje davčnega sistema. Mislim, da je toliko dovolj za zdaj. Merci, uh... Najlepša hvala, Ana Gomez. Predajam besedo Andersu Vihtizenu, koordinatorju EKR-a. Prosim, bodite nekoliko krajši, tako da se bodo lahko vsi kolegi javili k besedi. In potem bo še naš kolega Jean-Philippe Albrecht potem pa še komisija in potem bomo imeli še vprašanja. Torej imate na voljo največ dve minuti, izvolite. You, Hvala lepa, gospa predsedajoča. Eh, poskušal se bom držati eh, teh dveh minut. Najprej bi se rad zahvalil za eh, to celovito delo. Mislim, da je to dobro izhodišče za naše delo v tem odboru rad bi se osredotočil na nekaj točk, kjer bi si želel nekaj več podatkov. Priporočila na 81. strani poročila. Torej, če si pogledamo osmo točko, Tukaj so omenjene evropske inštitucije, tudi odbor eh, eh, Libe naj bi eh, bile bolj dejavne na začetku in sicer naj bi sodelovali sa strokovnjaki in sa operaterji. Dejali ste, da bi morali bolj celovito uporabljati orodje, ki je že na voljo, ne pa da si izmišljamo nove inštitucije, nove ukvire in nove instrumente. Zanima me, kako bi lahko v prihodnje zagotovili, da eh, bomo bolj celovito delovali že ob začetku in da ne bomo zakonodaje kasneje eh, popravljali. Primeri so PNR, imamo še številne druge primere, naprimer Šengenski kodeks, ki smo ga morali ažurirati. Torej, eh, zanima me vaše mnenje v zvezi s tem. Sedaj mi zmanjkuje časa, pohitev bom. In rad bi omenil še študijo o notranjih politikah. Koliko ste si pogledali tudi zunanjo politiko? Kako ste si pogledali to iz vedika zunanje politike? Torej, govora je o financiranju Bližnjega vzhoda, azijskih državah, Severni Afriki. Torej, ali ste si pogledali tudi to, kako je to povezano z vašim delom tukaj, kako bi vam te države lahko pomagale in kako bi lahko sodelovali v boju proti terorizmu. Torej, uh, upam, da mi boste odpustili, če sem nekoliko presegel dve minuti. Najlepša hvala, dragi kolega. Hvala, da ste upoštevali čas za govor. Predajem besedo kolegu Albrehtu. Spet dve minuti, potem pa boste imeli vi na voljo besedo um, predstavniki komisije. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Rad bi se nanašal na študijo, o kateri bomo razpravljali kasneje, teda zanima me vaše mnenje o izsledkih te študije. Kajti tudi druge študije se nanašajo na izvajanje sedanjih inštrumentov, Torej, na teh inštrumentih smo delali v zadnjih desetih letih, v zadnjih petnestih letih in vse študije se strinjajo, da je to izvajanje ključnega pomena. Sedaj pa postaja vedno eh, bolj jasno, da moramo razpravljati o tem, kako eh, bomo zagotovili to, da policisti na terenu dejansko uporabljajo inštrumente in sisteme, ki smo jih uvedli, ne pa, da uvajamo nove ukrepe. Torej, res me zanima, kako boste tu to okrepili in kako boste zagotovili, da bodo zadeve na terenu delovale. Naprimer, tako da boste financirali osebje pri skupnih preiskovalnih enotah ali pa na drugih področjih. Kako bi zagotovili to, da bodo pravosodni organi in policijski organi bolje sodelovali in kako bi, bi lahko bolje uporabljali obstoječe instrumente. Potem pa se, kar se tiče ovrednotanja, torej iz študija jasno izhaja, da smo te, da smo številne ukrepe zadnjih 15 letih uvedli brez uh, presoje vpliva. In potem smo jih na hitro uvedli, kajti treba se je bilo hitro odzvati na položaj. Kako bi lahko to bolje eh, izvajali v prihodnosti, kako bi lahko bolje sledili eh, strategiji, kako bi zagotavljali presoje vpliva vnaprej in kako lahko bi uvedli tudi klauzule o zatonu. Imam občutek, da bi morali po določenem času določene ukrepe ponovno razmišljati in jih po določenem času tudi opustiti. Eh, Američani to počnejo redno. Ali je to opcija tudi za vas? Hvala. Najlepša hvala. Besedo imata predstavnika komisije za prvi niz odgovorov. Veliko vprašanje je bilo ja. Maybe I take them in... Hvala lepa. Torej, um, začel bom z zadnjimi vprašanji. Torej, dejali ste, da imamo številne ukrepe brez presoje vpliva. E, prav imate, e, ko to pripomnite. Kajti vedno se krizno odzivamo na situacije. In pravzaprav smo eh, želeli izdelati pregled nad stanjem in nad ukrepi, ki smo jih uvedli v zadnjih 15 letih. In po pravici ste povedali, da moramo te ukrepe in inštrumente nenehno ovrednotiti in da bi uh, morali imeti klauzule o ponovnem pregledu določenih inštrumentov. In res bi morali nenehno izboljševati inštrumente, ki so na voljo. In to je eden temeljnih vidikov. In to želimo tudi eh, spodbujati preko te celovite ocene. Potem, kar se tiče izvajanja na terenu, tudi to je zelo pereča točka. Ocena zaključuje tako, da so določene zadeve še vedno zelo kompleksne pri izvajanju. Torej, mi bi dajali to, da kadarkoli revidiramo zakonodajo ali pa ko zagotavljamo opredelitev inštrumentov, tudi kar se tiče financiranja, so te stvari pogosto preveč zapletene za skupnost, ki jo poskušamo podpreti. In potrebujemo poenostavitve. In mi moramo uvajati stvari, ki so razumljive. In zagotoviti moramo več vodstva prioriteta je ta, da ne sprejemamo dodatne zakonodaje na nobenem področju eh, za izjemo eh, financiranja terorizma, kjer smo opredelili vrzeli. Torej, tu bomo prejeli novo zakonodajo, eh, ampak izozemši to bomo poskušali zagotoviti boljše smernice za izvajanje obstoječega. In o eni stvari še, eh, do sedaj še nismo razpravljali. O usposabljanju imamo CEPOL. To je organizacija, ki je namenjena temu, da usposabljamo sile na terenu. In mislim, da bi morali eh, to organizacijo bolje uporabljati in tej organizaciji bi morali zagotoviti tudi več sredstev. Potem zonanje vidike, zonanje politični vidike. Torej, to področje je horizontalno prisotno v celoviti oceni. Poglavitna dodana vrednost je sledeča. Imamo režim sankcij, to je izredno dragoceno. In drugi tradicionalni element eh, je celotno diplomatsko omrežje, eh, ki ga ima Evropska unija na razpolago in znotraj tega imamo tudi protiteroristični dialog, ki ga uporabljamo že kar nekaj časa eh, in ta dialogujemo z vsemi državami, ki eh, imajo kaj za prispevati in ki lahko eh, povedo, kako so se same zaprstavile terorističnim dejavnostim. To je poglavitni prispevek z zonanje političnega področja in pa z organizacije, ki delajo na tem področju potem kako bi lahko eh, boljši pregled nad eh, razpoložljivimi instrumenti dobili eh, operaterji, akterji na terenu. In po pravici ste to omenili, to bomo poskušali oceniti tudi v oceno. Biti moramo bolj pozorni na podrebe, potrebe tistih, ki izvajajo te inštrumente, imamo skupino na visaki ravni za interoperabilnost informacijskih sistemov in eh, tu eh, so sodelovali strokovnjaki in eh, posledica je ta, da je rezultat tako konstruktiven in zato je naletel tudi na takšno podporo. In to je poglavitno sporočilo, ki ga sedaj uporabljamo tudi eh, pri visoki skupini na, vis, eh, pri skupini na visoki ravni za boj proti radikalizaciji. Na ta način bi radi torej bolje razumeli, kaj eh, potrebujajo tisti, ki zakonodajo izvajajo. Potem ta silos, sistem silosa. Eh, torej, to bo ocenjeval vaš odbor in eh, tudi pričakujemo vaših prispevkov na tem področju. Če si pogledate eh, celovito presojo, potem vidimo, da so se v 15 letih stvari izboljšale organi, torej istovrstni organi eh, različnih držav članic so bolje povezani, to velja za policijske organe, eh, ki eh, sodelujejo med seboj, isto velja tudi za carinike, isto velja tudi za policijske uradnike oziroma mejne uradnike. Bolje sodel sodelujemo, In to je tema, eh, ki eh, je zaposlovala tudi nacionalne razprave. Namreč eh, bolje moramo uporabljati različne organe. Če si pogledam vaše primere, pri financiranju bi bili, oziroma pri financiranju bi bili toliko boljši, če bi uporabljali tudi um, carinike in pa uh, davčno področje. Uh, in oni razpolagajo z oceno uh, vpliva in to bi bilo zelo dragoceno za organe kazenskega pregona. In Evropska komisija bi rada uh, izboljšala položaj uh, tukaj, prav na področju unije varnosti. Mi želimo združiti določene dejavnosti, želimo zagotoviti, da ko izdelamo nov predlog, um, bi radi vključili tudi vidike, ki so pomembni za organe kasninskega pregona. Um, in želimo si tudi eh, boljši dostop eh, organov kazenskega pregona do davčnih podatkov. Torej, to so zelo pomembni vidiki. Potem eh, proaktivni pristop do, anti, do boja proti radikalizaciji. Omenili ste predvsem dva primera, torej tok financiranja v nekaterih državah in pa vrsto ukrepov, Eh, ki bi jih sprejela nacionalni organi, zato da bi na nek način um, dali nek pravni okvir verskim centrom in pa socialnim centrom. To je zelo občutljiva tema za evropsko raven. Ampak strinjali smo se. Uh, o tem, da bi lahko uh, si pogledali eh, to uh, temo. Torej, o tem smo govorili tudi v skupini na visoke ravni za boj proti terorizmu. Torej, uh, zadeve moramo razumeti in to razumevanje moramo širiti in upam, da bomo na ta način dobili vsaj začetne odzive na poglavitne vidike tako da bomo zagotovili eh, boljšo preglednost pri tem financiranju in da eh, bomo izdelali tudi kodeks dobrih praks. Mislim, da je možen evropski sporazum v zvezi s tem. Lahko bi se dogovorili na evropski ravni za poglavitna načela eh, v zvezi s temi vidiki. Isto velja tudi odnos držav članic do različnih um, organizacij. Potem PNR, ki ne zajema zasebnih letal. To je res, to, zato smo se odločili. Res, e, tu obstajajo vrzeli, to, da te vrzeli zapolnjujemo z tako, da se na to bolj osredotočajo nacionalni organi. In ko se uporabljajo privatna letala, eh, si nacionalni organi pogledajo eh, podeljeno odobritev in dovoljenja. Morda to ne, poteka na najbolj harmoniziran način. In tukaj je eh, ocena tvegan zelo pomembna. Kajti nikoli ne bomo imeli dovolj orodja, zato, da bi brez tveganja uporabljali prevozna sredstva. To, da nacionalni organi morajo delovati, morajo se eh, izmenjevati informacije, treba izdelati oceno tvegan in eh, treba je ciljno usmiriti sredstva. Hvala lepa. Um, um, um, Če dovolite, samo nekaj točk o tem, kaj države članice počnejo oziroma ne počnejo. V številnih primerjih eh, ne moremo eh, mi oditi v državo članico in opraviti dela, delo na mesto njih. Lahko jim zagotovimo instrumente, ki jih želijo, eh, ampak o njih se morajo skupno dogovoriti vse države članice. Radikalizacija v zaporih je dober primer, kjer lahko zagotovimo forum za izmenjavo najboljših praks za države članice in to je zelo, zelo koristno, kar zadeva financiranje terorizma. Eh, seveda eh, bomo eh, sedaj imeli veliko pomembnejšo in močnejšo vlogo, ko bomo imeli urad Evropskega javnega tožilca. Eh, poleg tega eh, so tukaj tudi drugi vidiki, ki jih je potrebno upoštevati. Izobraževanje, recimo. Eh, nisem imela dovolj časa, da bi vse omenila in pa financiranje. Financiramo tudi Eurojust, ki ima skupne raziskovalne enote, ki so zelo učinkovite in sem jih omenila že prej. Hvala lepa. Merci, uh... Najlepša hvala obema predstavnikoma za te podrobne odgovore, ki mogoče sprožajo še nove vprašanja. Besedo ima, ima majte mal masundua, težave manj s to izgovorjavo. Koordinator Alde. Bueno, yo les voy a hacer dos preguntas concretas. Najlepša hvala, gospa predsednica. Dve konkretni vprašanji mogoče ste to že večkrat ponovili, vendar zdi se mi, da je to ena izmed pomembnih vrzeli na tem področju. Najprej. September 2018, obdobje izvajanja, rok za izvajanje direktive. Zanima me, s katerimi državami se je komisija sploh pogovarjala o izvajanju. Treba je preveriti, ali se direktiva ustrezno izvaja, ne samo glede vsebine, temveč tudi z vidika kakovosti. Junija potem je eh, prišlo na portugalskem do nekega ropa v eh, arzenalu na portugalskem. Eh, ukradli so celo vrsto orožja in torej sprašujem, kako naj to zagotovimo varnost. To je velik problem eh, na področju evropske varnosti. Nekaj dni zatem smo imeli spet neko krajo vojnega materijala eh, v Barceloni. Verjetno ste o tem govorili. Gre za eh, municije, za streljivo, za. Eh, pomemben vojaški material. Zanima me, ali ima komisija v zvezi s tem na voljo kakšne informacije. To je zelo zanimiva tema. Hvala. Van Urde, prosim. I, I um, Zanima me, če bi komisija lahko uh, povedala kaj eh, več o smernicah. Imamo obsežno analizo in pa eh, analizo eh, politik na področju boja proti terorizmu, ampak bojim se, da bo te študije prebralo zelo malo ljudi. In mislim, da bi bilo zelo koristno, če bi lahko dobili nekaj smernic v zvezi s tem, na kaj naj bi se osredotočili. Kaj ti Eh, jaz vsekakor ne želim eh, novih nalog za Evropsko unijo, ampak želim večjo učinkovitost v boju proti terorizmu. In eh, mogoče eh, lahko Evropska unija prevzame določene nove naloge, če bo s tem zagotovila dodano vrednost. Torej, natančno moramo določiti, katere so naše prioritete. Eh, obiskali smo Europol, oziroma morali obiskati Europol, Eurojust in Frontex. Eh, lahko gremo tja, eh, nekaj ur preživimo tam in prisluhnemo obsežni analizi, ampak jaz bi res rad vedel, kateremu področju naj se posvetimo. Kolej, pas... Najlepša hvala, kolega. Doro Fronzolika, imate besedo. Najlepša hvala, gospa predsednica. Do we have too much... Rad bi dejal, da imamo dve študiji. Nažalost eh, pa je v teh študijah eh, veliko teorij, eh, bolj malo pa praktičnih nasvetov, kajti ta. Eh, ti nepredvidljivi eh, in eh, edinstveni teroristični napadi se v Evropski uniji ne bi zgodili, če bi imeli ustrezno sodelovanje obveščevalnih služb in organov kazenskega pregona. Torej, dame in gospodje, če bomo pripravili še en dokument, ki ne bo imel nobene prave teže, potem to nima smisla, kajti Evropska komisija bi se morala osredotočiti na to, kar ne deluje na pomankljivosti celotnega sistema na uh, ravni uh, Evropske unije in ravni držav članic, kajti v nasprotnem primeru bo to samo še en papir. Uh, danes sem se vrnil z opazovanja velitev v Kirzikstanu. In ena izmed točk, ki smo jo omenili, so bili tuji borci. In o tem niste govorili. Vedno več se jih vrača v Evropo. In uh, rekel sem, da bi kot Evropska unija uh, morali imeti uh, jasen pregled celotne situacije. Evropska unija je uh, največja donatorka na uh, svetu in uh, zaradi tega uh, moramo spregovoriti tudi z vsemi državami partnericami, ki prejemajo pomoč Evropske unije. Uh, Eh, izvesti morajo programe za deradikalizacijo in za boj proti radikalizaciji. Poleg tega eh, morajo spostaviti ustrezne programe eh, za preganjanje tistih borcev, ki se vračajo. Poleg tega je potrebno zagotoviti ustrezne programe deradikalizacije. In to je potrebno storiti ne le v Evropi, ampak tudi v državah, kot sta Albanija, Bosna in Hercegovina, pa morda celo Srbija in pa Črna Gora na tisoče borcev se vrača iz eh, Sirije in Iraka. Kaj pa eh, centralnoazijske države eh, ali pa Severna Afrika, tudi oni prejemajo sredstva strani Evropske unije. Torej, Moramo upravičiti sredstva, ki jih zagotavljajo naši davkoplačevalci in pozvati te države, da izvedejo vse programe. V nasprotnem primeru bodo posledice grozljive. In uh, oddelek za boj uh, proti terorizmu uh, pri Europolu je povsem uh, neučinkovit. Uh, gre skoraj za izmenjavo informacij in na ta način res, se res ne bomo uspešno borili proti uh, teroristom. Potrebujemo pravo Evropsko obveščevalno agencijo za boj proti terorizmu. To mora biti politična odločitev. In Zanima me, kako je mogoče, da je bilo toliko terorističnih napadov v Evropi v zadnjih letih zaradi eh, pomankanja sodelovanja in kljub temu eh, ni dovolj političnega apetita za eh, izboljšanje tega sodelovanja in to nažalost ni v interesu eh, naših državljanov. Dragi kolegi, prosim vas, da upoštevate čas za govor, zato da bodo lahko vsi prišli do besede. Besede ima Milan Zvir potem pa Arno Drža. A, že v bliki Katerina Kiniči. Pozabila sem še na Katerino Kiniči. Ne, zdaj na vrsti Katerina Kiniči. In la liste close, in ce sera les réponses. Katerina, a vous la parole. Katerina, izvolite, dve minuti. Prosim vas, da upoštevate čas za govor, zato da bomo lahko prisluhnili potem tudi odgovorom. Izvolite. Prezidenta. Najlepša hvala, gospa predsednica. Niste me pozabili. V redu je. Zahvalila bi se predstavnikom komisije za tako podrobno analizo politik za boj proti terorizmu. To je zelo kompleksna tema. In eh, všeč mi je, da ste omenili tudi direktivo za boj proti terorizmu in da ste omenili tudi prizadevanja za to, da bi uskladili varnost s, krider, s kriteriji eh, tudi sorazmernosti in eh, temeljnih svoboščin. Obravnavali smo že celo vrsto tem. Mislim, da je treba zdaj delati zares na preventivi. Terorizem. Um, um, pri tem imamo celo vrsto novih določb, do, nove zakonodaje, vendar to ni več dovolj. E, terorizem se namreč naglo spreminja. Katere so bistvene točke? Najprej izmenjava informacij. Gotovo tudi zares učinkovita uporaba določb za boj proti tudi eh, financiranju proti terorizmu, potem eh, še eh, kodiranje, kriptiranje podatkov, to je taka futuristična tema. Potem pa še sami dokazi. Pred nedavnim sem bila na Europolu, veliko napredka sem opazila, vendar kaj bi lahko naredili? Lahko bi Europol postal neka referenčna točka za države. Kaj pa lahko stori komisija v zvezi s tem? Potem e-dokazi dokaz do elektro, eh, dostop do elektronskih dokazov. To zahteva tudi neko kulturno spremembo pri samih preiskavah. Opravljena je bila tudi analiza, to bo pripravljeno eh, naslednje leto. Torej, imeli smo tudi oceno učinka, predhodno študijo, tudi konkretno študijo o izvedljivosti eh, to vrstne zakonodajne spremembe prav v funkciji kompleksnosti teh e-dokazov in pri tem je zares potrebna neka kulturna sprememba. Najlepša hvala, draga kolegica. Besedo ima Milan Zer, izvolite. Dve minuti, prosim, ponavljam eh, željo, torej dve minuti. Prosim, da ta čas upoštevate. Eh, spoštovana gospod predsednica, drage kolegice in kolegi. Najprej hvala za zelo dobro predstavitev. Eh, predstavnikov komisije, gospod Tonin je dejal, da so dejavnosti Evropske unije na področju, na tem področju ustrezne in učinkovite. Vendar mislim, da je taka ocena preoptimistična. Študija, ki smo jo prejeli na mizo danes, ugotavlja nasprotno, med drugim opozarja, da prvič na nekoherentno odzivanje Evropske unije in države, držav članic na teroristične grožnje in drugič na premalo sodelovanje med nacionalnimi varnostnimi agencijami. Poznamo zgodbo ZDA, kako so eh, ta problem rešile, ni časa za razlago. Vendar sem zadovoljen, da ste omenili tudi financiranje terorizma, to je velik problem. Eh, če bi bile države članice in tudi Evropska unija bolj učinkovita na tem področju, bi bilo terorističnih dejavnosti manj. V zvezi s tem bi vprašal, kako je mogoče, da kljub pravni podlagi pa obstoječi strukturi v osrči Unije v eni od držav članic iranski režim, ki je bil pod embargom, preko svojih bank in slovenske banke opere eno milijardo evrov, domnevno z namenom razvijanja iranskega jedrskega programa in podpore terorizma. Mnogo tega denarja je šlo tudi na EU destinacije, torej v Unijo baje v Nemčijo okrog 80 milijonov evrov. Policija bi morala nemudoma ugotoviti, kje je ta denar in zakaj se uporablja. Panama odbor bo imel uh, to temo na svojem dnevnem redu in jaz bi predlagal, da bi morda imeli pri tej točki skupno sejo naš odbor in pa njihov. Hvala lepa za pozornost in hvala za odgovore. Merci beaucoup. Je passe la parole. Najlepša hvala. Arnaud Danjean, potem Elga Stevens in potem bomo izčrpali torej seznam. Hvala, gospa predsednica. Nisem se nameraval javiti k besedi, vendar sem slišal določene stvari, na katere se želimo odzvati. Mislim, da je treba, da govoriti eh, o dejstvih nima smisla, da podajemo določene izjave, ki niso povezane s stvarnostjo. Lahko rečemo, da je prišlo do kraje orožja na, v skladišču na portugalskem. Prišlo je do takih kraj vse povsod po Evropi, tudi v Franciji pred dvema letoma. Še večja je bila ta kraja. Torej, to so dejstva. Potem tuji borci pravite, da se vračajo eh, sem eh, zelo masovno. Eh, mogoče danes se jih vrača manj kot pa pred nekaj časa. In, eh, Zatem teči nek razlog, ker jih ubijajo na terenu, mogoče v Siriji ali v Iraku. Tretja zadeva, sodelovanje. Nehajmo eh, govoriti o tem, da vsi ti atentati v Evropi so bili storjeni, ker ni bilo sodelovanja. Dejansko eh, smo se izognili marsičemu, ker smo imeli dobro sodelovanje. Eh, Mogoče pa ne vemo, eh, zakaj se nismo mogli, li, mogli izogniti vsemu. Mnogi atentati, do katerih je prišlo v Franciji, v Angliji in drugot, to so eh, storile eh, celice, ki so se nahajale samo tam in za katere ne bi bilo potrebno nekakšno mednarodno sodelovanje. Torej moramo delati na dejstvih, moramo biti previdni in eh, potem pri tem potekajo tudi sodne preiskave in torej ne, pos, ne razpolagamo z vsemi informacijami. Prosim, ne potegnimo sa ključkov preden, eh, ne poznamo samih dejstev. Najlepša hvala. Elga Stevens, dve minuti. Dankjewel, voorzitter, collega's. Ik wil. Najlepša hvala, gospa predsednica, kolegi. Naj se zahvalim gospodu Onidiju za to predstavitev in tudi za podane predloge v tem poročilu. Gledala sem si študijo, gotovo bi lahko imeli celo vrsto vprašanj v zvezi s tem. Predvsem, kar zadeva tako imenovano open source analizo. gre tudi za analizo tvegan in to opravlja obveščevalni center Evropske unije, ki je pristojen za analize. Potem pa imamo tudi določene eh, možne aplikacije na Google, ker, kjer lahko opravljamo določene eh, raziskave. Vi mislite, da lahko izsledimo ljudi, ki jih imamo na določenih spletnih straneh, da lahko razumemo, kdo so ti ljudje, potem pa še vidik tako imenovanega temnega spleta, dark weba. Evropska unija bi lahko kupila to programsko opremo, zato da bi pomagala državam članicam, ki na tem področju niso dovolj eh, opremljene. Kaj mislite o tem? Ali pa lahko same države članice razvijajo to vrstno programsko opremo? Potem neka centralna celica, kar, za, kar zadeva to kriptiranje, kodiranje podatkov. Kaj lahko storimo v zvezi s tem? Najlepša hvala. Imate besedo, sicer niste bili na seznamu govornikov. Minuto imate na voljo, zato da bomo lahko imeli potem še dovolj eh, časa za vse. Gospod Lisen, minuto imate na voljo. Potem pa bosta spregovorila predstavnika komisije. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi čestital obema gostoma iz komisije za prispevka. Zelo kratek bom. Gospod Onidi je govoril tudi o vlogi ideologije. Gospa Astola je govorila o preprečevanju radikalizacije, o proaktivni naravnanosti. Zanima me, ali razmišljate tudi o e, finančnih sredstvih za določene mošeje. Imamo tudi nekakšen nadzor radikaliziranih imamom. Kar zadeva radikalizacijo, treba naglo ukrepati, prav zato, da se izognemo radikalizaciji. Vloga ideologije me zelo zanima. Uh, In potem me zanima, kaj lahko storimo v zvezi z mošejami, ti finančni eh, toki. Hvala. Besedo ima gospa Astola, pa tudi gospod eh, Onidi, da lahko odgovori na vse to kar iz, zadeva izvajanje direktive o boju proti terorizmu, nimam uh, natančne časovnice dela, ki poteka v državah članicah, vendar pa se sestajamo, redno sestajamo z vsemi državami članicami in imam občutka, da se pojavljajo specifične težave. Torej, uh, lahko vam v. Pisni obliki eh, posredujem, kakšna je trenutna situacija. Natančnejše informacije uh, vam lahko torej posredujem kasneje. Kaj pa zadeva vlogo ideologije? Uh, doslej uh, se je o tem razpravljalo na uh, nacionalni ravni. Pri razpravi prve skupine na visoki ravni za boj proti radikalizaciji so bile države članice po večini mnenja, da bi bilo dobro, da bi eh, skupaj skušali bolje razumeti vlogo ideologije v procesu radikalizacije. In to je tisto, s čemer se bomo ukvarjali z pomočjo izvedencev eh, in eh, na ta način eh, bomo eh, skušali eh, najti boljše načine za identifikacijo in za boj eh, proti eh, posameznim organizacijam, ki uporabljajo ideologijo kot sredstvo eh, za radikalizacijo. To je seveda zelo pomemben vidik. Potem pa k vlogi različnih agencij, k potrebi po okrepljenem sodelovanju. Ja, tudi jaz vas pozivam da se osredotočite na to, eh, da zadeve do določene mere delujejo. In eh, od vas pričakujemo eh, pomemben prispevek, predvsem eh, na področju izboljšanja situacije. Vendar pa moramo izhajati iz tega, da so vse službe preobremenjene zaradi trenutne situacije, zaradi narave grožen in pa tudi zaradi same intenzivnosti terorističnih eh, dejavnosti. Eh, teroristične organizacije eh, se razvijajo, medtem pa države članice sodelujejo tako na evropski ravni, kot tudi na ravni posameznih organov. Torej, če bi si vzeli nekaj časa in obiskali ključne organizacije, bi lahko precej pripomogli k temu, da zagotovite mnenja teh eh, organizacij, eh, teh eh, posameznikov, izvedencev, ki se borijo proti terorizmu. Tako bomo lažje razumeli njihove potrebe na ravni Evropske unije ne gre zgolj za to, da bi lažje identificirali ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti, ampak bi na ta način lahko pomagali različnim odborom Evropskega parlamenta, da boljše razumejo, kako eh, pomembni so posamezni vidiki notranjega trga, davčne politike eh, in eh, tako naprej kako bi lahko vse to uporabili za to, da bi bolje razumeli eh, pomankljivosti, slabosti našega sistema. To mislim, da bi bil že zelo, zelo pomemben prispevek. Kar pa zadeva vidike, o katerih ste govorili danes, recimo o radikalizaciji, o potrebi po. Uh, boljši analizi in boljšem pritoku informacij, to so zagotovo področja, kjer eh, bi eh, bil vaš prispevek koristen za nas vse. Zdaj pa še k tujim borcem. Eh, veliko je bilo že storjenega na ravni Evropske unije in veliko informacij se izmenjuje o tujih borcih in prišlo je do določenega napredka, če navedem samo e, primer. Možnost Europola, da igra vlogo mostu, ko gre za informacije o tujih borcih, ki prihajajo strani tretjih držav in pa eh, držav članic, torej eh, Europol ima eh, s tem tudi odgovornost, da zagotavlja podatke eh, v evropsko eh, zbirko podatkov. In to je zelo praktična izboljšava. Tukaj gre za zbiranje podatkov vseh tistih posameznikov, ki so uh, že bili identificirani kot tuji borci. Tukaj gre za boljšo uporabo informacij, ki nam jih posreduje Interpol, včasih pa tudi uh, države partnerice. Potem pa vloga šifriranja, to je spet zelo pomembno področje, skupaj s Tino si prizadevamo na tem področju in Tina bo o tem eh, čez nekaj trenutkov povedala kaj več, kar zadeva tehnično poznavanje Eh, šifriranih dokumentov. Smo ravno kar sprejeli eh, del svežnja za boj proti terorizmu. Gre za to, da bomo še naprej podpirali Europol kot centr odličnosti, ki mora zagotavljati podporo državam članicam pri eh, dešifriranju dokumentov tukaj je pomembno seveda tudi, kakšen sistem uporabljajo uh, teroristi, poleg tega pa gre tudi za uspodbujanje raziskav eh, za strani eh, nacionalnih organov, spodbujanje raziskav in inovacij, tako da bi zagotovili, da bi države članice lahko razumele najnovejše tehnologije, ki se pojavljajo na tem področju in potem še k spletnim vsebinam eh, in pa k analizi eh, informacij, ki so eh, dostopne vsem. Imeli smo razpravo z spletnimi podjetji, dejali smo, da moramo zagotoviti, da nam bodo ta podjetja lahko pomagala pri identifikaciji vsebin ali pa instrumentov, ki jih teroristi uporabljajo za eh, rekrutiranje in pa za radikalizacijo eh, posameznikov. In pri tem je pomembno tudi, da ta podjetja sama razvijajo določeno umetno inteligenco, tako da eh, bi lahko ta podjetja sama identificirala to vrstne vsebine in pa tisti, tiste, ki se skrivajo za temi vsebinami. mobiliziramo veliko virov, Europol in tudi določene države članice, vendar pa nikoli ne bomo mogli identificirati več kot 15-20 odstotkov tovrstnih vsebin, če bomo delovali sami. Zaradi tega morajo določeno odgovornost prevzeti podjetja sama. In pri tem morajo pokazati eh, vsaj takšno inovativnost kot na drugih področjih, recimo, ko gre za komercializacijo njihovih eh, proizvodov. In to skušamo doseči tudi v okviru akcijskega načrta. Sedaj pa Tina. Um, Najlepša hvala. K vprašanju, na kaj se osredotočiti. Bojim se, da je to področje, kjer potrebujemo vse instrumente, ki so nam na voljo. Pri tem je potrebno upoštevati različne korake. In zelo, zelo pomembno je, da se osredotočimo oziroma da si zastavimo vprašanje, kaj storiti na področju preprečevanja. Tukaj govorim o alternativah, eh, alternativah eh, priporu. Tukaj gre za eh, preprečevanje v obliki programa izstopa. Torej gre za to, da tujim borcem omogočimo, da izstopijo iz tega sistema, v katerem so se znašli. Potrebno je uporabljati različne instrumente in rada bi dejala tudi, da bomo pripravili presojo vpliva in sicer preden bo eh, predlog podan v pričetku leta. Potem pa k ideologiji. Seveda je svoboda govora izjemno pomembna in svobodo govora želimo tudi ohraniti, ampak v Evropi Eh, velja eh, sovražen govor za kaznivo dejanje in to eh, lahko uporabimo v nasprotju z drugo stranjo Atlantika, kjer je situacija nekoliko drugačna. Najlepša hvala, da ste odgovorili na vsa vprašanja, če mogoče niste odgovorili na vsa vprašanja kolegov. Prosim te kolege, da vam pišejo, zato da bodo dobili dodatna pojasnila. Najlepša hvala za to izmenjavo mnen, za ta dialog. To je izhodiščna točka tega odbora, torej imamo že določena znanja, poznamo določene zadeve. E, slika je sicer še nekoliko impresionistična, vendar to je nek pristop na evropski ravni, zato da lahko postavimo temelje samemu delu tega parlamentarnega odbora. Tudi s koordinatorji smo že govorili o tem, da bomo še naprej usmerjali po teh kanalih eh, naše delo. Eh, zadev je zares veliko, kompleksna eh, so najrazličnejša področja. Seveda bomo morali kot odbor eh, pripraviti tudi poročilo in eh, nočemo imeti nekakšnega božičnega drevesa, neke novoletne jelke, ki bi bila samo lepo okrašena. Želimo stvari, ki se lahko konkretno uporabijo. Ne moramo si delati utvar dejansko danes imamo, eh, dosledno izmenjavo informacij, vendar imamo tudi določene vrzeli. Eh, ne moremo niti razkriti vseh informacij, ki se nanašajo na atentate. Naš odbor želi imeti podrobne informacije, jasno sliko o zadevi. Seveda bomo o tem še razpravljali. Želimo tudi vzpostaviti nek eh, odnos zaupanja. Zdaj imamo že dobro sodelovanje med evropskimi inštitucijami, zato da bomo lahko konkretneje odgovarjali na vprašanja, ki se nanašajo na varnost evropskih državljanov in na to, kar pričakujejo oni od nas mislim, da je treba vzpostaviti to zaupanje, zato da bomo potem lahko podajali priporočila, ki bodo lahko praktična in uporabna. Najlepša hvala ponovno za eh, ta dialog. Gotovo ga bomo še nadgradili. Hvala, da ste nakratko povzeli vse te kompleksne zadeve in torej vabim tudi kolege, da se postavijo z vami v neposreden dialog zdaj bi nadaljevali z našim dnevnim redom. Gre za to, da se seznanimo s študijo, ki jo je naročil tematski sektor za pravice državljanov in ustavne zadeve Evropskega parlamenta. Gre za študijo politike Evropske unije za boj proti terorizmu. Tri področja pomenu sklajenost in učinkovitost prosim gospo Bibi van Ginkel iz Mednarodnega centra za boj proti terorizmu in gospoda Vima Vensika, ki ga že poznamo, ki je bil že z nami iz kabineta PVC, da nam eh, podata predstavitev, ki naj bo dolga recimo 15 minut. Tako da bomo imeli še nekaj časa za vprašanja in potem seveda tudi za vaše odgovore, ker je to namen takih sestankov. 15 minut vam ustreza. Ja, hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se vam za priložnost, da lahko spregovorimo o tem poročilu. Nadaljujem v angliščini. No, kar težko bo to storiti v 15 minutah. Eh, žal mi je, eh, da smo napisali toliko strani, ampak Evropska unija je bila predvsej produktivna. Gre predvsem za koordinacijo in pa učinkovitost. Eh, januarja oziroma februarja smo pripravili to poročilo, torej bi lahko določena področja že posodobili, ampak Nekatere točke so še zmeraj eh, izjemno aktualne in veseli nas, da so eh, priporočila eh, iz te študije že bila sprejeta z vzpostavitvijo tudi tega odbora. Torej, to kaže na to, da to, kar počnemo, ima določen vpliv. No, Sedaj pa k eh, eh, cilju eh, te študije. Gre za pregled situacije, kajti to je zelo zapleteno področje in vključeni so različni akterji. Torej, ogledali smo si celotno situacijo in pa različne politike, ki se uporabljajo na tem področju. Ogledali smo si, kako se te politike medsebojno prekrivajo. Eh, in eh, vsi vemo, eh, da je prišlo do številnih terorističnih napadov, to ni popoln pregled in tega se vsi dobro zavedamo, ampak to prosolnico sem vam želela pokazati, zato ker sem želela povedati, da se zadeve nenehno spreminjajo in da se pojavljajo nove in nove grožnje. Ehm, naj gre tukaj uh, za oboroževanje uh, navadnih državljanov ali pa naj gre za uh, posameznike, uh, pri katerih ne bi nikoli posumili na radikalizacijo. Gre pa tudi za vprašanje, kako uh, boljše predvidevati. V uh, mandatu komisije so ji bile izpostavljene tako imenovane mehke tarče. Zelo pomembno je, da se osredotočimo na dolgoročno perspektivo in dolgoročno analizo tega, kar se dogaja. Na ta način bomo lažje razumeli diverzifikacijo storilcev, pa tudi diverzifikacijo tarč. Tukaj lahko vidimo, da je prišlo do precejšnjega porasta napadov, hkrati pa pa vidimo, da je še zmeraj veliko napadov, ki jih izvede skupina storilcev, hkrati pa tudi eh, veliko napadov, ki jih izvedejo posamezniki. Eh, tukaj pa je pregled tarč, terorističnih tarč v Evropski uniji. Na začetku je šlo predvsem za vojaško infrastrukturo, eh, za infrastrukturo, državno infrastrukturo, sedaj pa so tarče izjemno raznolike. Torej, se obveščevalne službe srečujejo z eh, vedno večjimi izzivi, eh, kajti eh, veliko predvidevanja je potrebnega. Torej, diversifikacija je precej večja. Nisem vključila zemljevid nestabilnosti v regiji, ampak glede na to, eh, da ste govorili o tujih eh, borcih in o tistih eh, tujih borcih, ki se vračajo v Evropsko unijo, bi rada poudarila tudi, da si je pomembno ogledati tudi vprašanje, v katere države se bodo ti tuji borci verjetneje vrnili in zakaj obstajajo razlike. Potrebujemo več dejstev, potrebujemo eh, dobro analizo, potrebujemo eh, ustrezno eh, analizo tega, kar se bo zgodilo v prihodnosti. Kasneje se bom še vrnila, ampak zdaj bom dala besedo kolego. Ja, najlepša hvala, to je naslednja prosojnica, ki kaže vse ukrepe, vse akcijske načrte, strategije in pa konkretne ukrepe in vidite, da lahko da je prišlo do velikega porasta to vrstnih dejavnosti, eh, še prav posebej po eh, terorističnih napadih. In pogosto eh, ni strategija tista, ki sproži nove ukrepe, ampak so to ravno teroristični napadi. Na naslednji prosojnici Eh, lahko vidite, da smo veliko dosegli na različnih eh, področjih, kot, je, eh, kot so povedali tudi predstavniki komisije. Tudi na področju, ki še ni v vašem mandatu, gre za streljno orožje in pa eksplozive. kar tudi ni v obsegu naše študije, ampak bi lahko tudi vključili, je nekaj, mm, zaradi česar eh, bi morale biti države članice in pa Evropska unija zaskrbljene. Gre za izboljšanje sposobnosti teroristov eh, na spletu. Gre za boljšo propagando hkrati pa tudi za finančno tehnologijo. Recimo, eh, financiranje terorizma. Če vas to skrbi, potem se je potrebno ogledati eh, recimo kriptovalute, eh, pa tudi novo generacijo storilcev oziroma plačilnih agencij. In uh, Tukaj so pomembne tudi mehke tarče in pa nova tveganja za našo kritično infrastrukturo. To je zelo pomembno področje, ki ga je potrebno vključiti v eh, obsežen pregled eh, ukrepov. Če si ogledamo eh, izvenjavo podatkov in pa varnost na mejah, potem lahko ugotovimo, da je bil dosežen precejšen napredek, predvsem na področju izmenjave podatkov. Preden lahko izmenjuješ podatke, jih moraš zbrati, nas opozarjajo z terena. In zato potrebuješ dobre kapacitete na nacionalni ravni in vse države članice teh zmogljivosti nimajo. in zato ne morejo zbirati kakovostnih podatkov. Tudi če vzpostaviš najboljše možne platforme, eh, še zmeraj obstajajo vrzeli. In potem, če vzpostaviš eh, platformo, kot je recimo Evropski centr za boj proti terorizmu in pa dodatno platformo za sodelovanje obveščevalnih agencij, potem moraš poskrbeti tudi za izmenjavo eh, znotraj mandatov eh, obeh eh, agencij. Potem pa je tukaj seveda tudi povezava med obema ravnema. Strukture v državah članicah se izjemno uh, razlikujejo, včasih uh, se v večji meri s tem ukvarjajo policijski organi, drugič obveščevalne agencije, včasih pa gre za uh, eh, mešan odgovornost obeh. Davčni organi se v 99 odstotkih osredotočajo na eh, zbiranje davkov, pobiranje davkov. Torej, ogledati si moramo tudi nacionalno strukturo v eh, državah članicah. Le na ta način bomo lahko ugotovili, kako izboljšati izmenjavo podatkov. Potem pa nadzor na mejah oziroma upravljanje meja. Eh, veliko ukrepov je bilo predstavljenih eh, kot ukrepov za boj proti terorizmu. Pogosto je to dodana vrednost. To identificira komisija v uh, presoji vpliva. Uh, skušajo ugotoviti dodano vrednost pri različnih oblikah kaznjivih dejanj in eh, na različnih področjih varnosti. Ko recimo gre za sistem vstopa in izstopa, je uh, učinkovitost omejena. Nekateri izmed teh ukrepov niso namenjeni zgolj za boj proti terorizmu, ampak včasih se prodajajo kot instrumenti za boj proti terorizmu. In to bo potrebno upoštevati uh, v uh, obdobju ocene ukrepov. Kot je komisija dejala, potrebujemo učinkovito uh, in pa uh, pravočasno izmenjavo informacij. Vendar pa te različne ravni uh, vodijo v uh, resnične uh, varnostne grožnje. Uh, Tole pa je pregled eh, različnih odborov in pa eh, deležnikov, ki so eh, vključeni v celoten postopek. Dodali smo tudi vaš odbor v oranžni barvi. Postali ste del te velike družine in lahko si predstavljate, da je precej težko ustvariti si popolno sliko tega, kar se dogaja. težko eh, je eh, vzpostaviti ustrezno koordinacijo na ravni eh, sveta. Imamo koordinatorja za boj proti terorizmu in komisar Julian King ima še širši mandat, ki vključuje tudi boj proti terorizmu. Vprašanje pa je, glede na to, da gre tukaj za razmeroma nov mandat, kako se bosta eh, ta dva eh, mandata usklajevala. Naslednja prosojnica se začenja z vprašanjem vam in sicer kako izboljšati relevantnost, skladnost in pa učinkovitost eh, evropske politike za boj proti terorizmu. Tukaj je zgolj nekaj predlogov, še več priporočil pa je v uh, naši študiji. Nekateri ste se uh, navezali tudi na priporočila, ki smo jih podali pri eni izmed prejšnjih sej. Uh, kar nekaj instrumentov je na razpolago in ne gre za to, da bi uh, razvijali nove instrumente, ampak bolj za to, da izboljšamo izvajanje obstoječih instrumentov. Sicer uh, bo gora samo vedno višja. Poleg tega pa gre eh, za to, eh, da se opiramo na znanje. Eh, ne moremo se zgolj odzivati. To kaže tudi analiza situacije. Po terorističnih napadih smo se ponavadi odzivali, razvijali akcijske načrte, strategijo in tako naprej. Torej, če želimo Eh, večjo učinkovitost potrebujemo eh, študije, eh, ki se bodo osredotečale tudi na predvidevanje situacije v prihodnosti. Torej potrebujemo ustrezno, ustrezno analizo izzivov v prihodnosti. Le na ta način bomo lahko predvidevali, kaj lahko pričakujemo. Če želimo to storiti, pa potrebujemo logičen politični cikl. Uh, eh, mogoče ne vidite dobro, kar je napisano, ampak vse skupaj se začne z analizo teroristične grožnje in z študijo uh, predvidevanja. Potem uh, sledi ocena političnih potreb, uh, gre za vprašanje, ali obstajajo vrzeli, ki jih je potrebno zapolniti, potem zasnuješ uh, politiko. Uh, jo izvajaš in eh, seveda nadzoruješ izvajanje te politike. Torej, politični cilji morajo biti jasno definirani. Ne moremo politike opirati zgolj eh, na eh, domnivah. Tukaj lahko vidite razmeroma šokantno sliko. Ne strinjam se povsem eh, z eh, gosti, ki so predstavili prejšnjo študijo, eh, kajti jaz menim, da bi moralo biti spremljanje ravno tako pomembno kot vse, kot vsi drugi postopki. In tukaj vidimo, da spremljanje in ocena izvajanja predstavlja zgolj majhen režen če eh, ne poskrbiš za ustrezno oceno, če ne pripraviš ustreznih študij o učinkovitosti izvajanja, kako eh, lahko potem izpolniš eh, politične cilje in sprejmeš ukrepe, ki bi bili dejansko učinkoviti. In za konec še nekaj točk. Omenila sem že, da potrebujemo tudi politično podporo za ocene, ki temeljijo na dokazih. Eh, in uh, te politične podpore pogosto ni, očitno ne želimo uh, analiz, ki bi nas uh, spravile na pravo pot. Džihadistične skupine, pa tudi nekateri desničarski ekstremisti, so izjemno sposobni pri eh, zasnovi eh, strateške komunikacije. države članice uh, nimajo uh, enakih spretnosti. In uh, moj uh, predlog bi bil, da uh, smo zares skromni, kajti uh, veliko, lahko, veliko stvari lahko gre na robe. In uh, zaradi tega potrebuješ ciljno usmerjeno strateško komunikacijo. Eh, potrebno je vlagati v preprečevanje in v močno sporočilo. Preprečevanje je seveda izjemno pomembno in uh, osredotočamo se tudi na redakal, red, deradikalizacijo v vedno večji meri, to je bilo že omenjeno. Eh, in seveda bomo kmalo tudi utrujeni od vsega tega preprečevanja. Temu se moramo na vsak način izogniti, kajti preprečevanje ostaja najpomembnejše. Poleg tega pa moramo vlagati tudi eh, v eh, postopke ocenjevanja. Rezultatov ne moremo eh, meriti na enak način eh, kot pri drugih ukrepih, kajti eh, učinki so veliko dolgoročnejši. In še zadnja prosojnica. Eh, naj zaključim z tem, eh, da potrebujemo eh, več raziskav o določenih temah, ki se zdaj le včasih obravnavajo. Gre za zavrnjene prošnje za azil, za frustracijo med begunci. Tukaj je potrebno razmišljati o terorističnih organizacijah, o čezmejnih organizacijah. Eh, ki eh, vedno tesneje sodelujejo. Torej je potrebno raziskati tudi te povezave in upravičujem se za to, da sem nekoliko presegla čas, ki mi je bil dan na voljo. Merci beaucoup. Najlepša hvala obema, da ste upoštevala tudi čas za govor. Zelo na, eh, kratko sta predstavila glavne in kritične elemente študije, ki so ta je opravila. Besedo ima gospod Donžon. Mm, predlagam, da eh, potem odgovarjate eh, takoj, takoj po zastavljenem vprašanju. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se avtorjema te študije. Imamo veliko eh, zanimivih in relevantnih točk. Tri stvari pa me motijo. Najprej metodološki vidik govorimo o boju proti terorizmu eh, v Evropi, niti eh, se niste pogovarjali z Angleži ali Britanci in tako dalje. Torej, eh, dejali ste, da niste naleteli na strokovnjake, mogoče vendar veliko stvari bi lahko povedali kot strokovnjaki, ne samo kot institucionalni strokovnjaki iz tistih držav. Potem še druga točka, ki mi povzroča težave, o tem ste govorili, govorili ste o tako imenovanih eh, eh izoliranih, eh, osamljenih dejanjih. Eh, že pred letom 2012 eh, gre tudi za zadevo, v kateri trenutno še poteka sojenje. Eh, Torej, gre za vidik, ki ni ustrezan in to so tudi demantirali najrazličnejši politiki. Torej, če dejanje stori ena sama oseba, eh, sama koncepcija tega dejanja predvideva druge eh, ljudi, tiste, ki si zamislijo dejanje ali pa tiste, ki posredujejo orožje. In torej ni, ni takega dejanja, kjer ne bi imeli več akterjev. Ehm, bodimo previdni pri tem. O čem govorimo? Dejansko danes imamo take, eh, ta, take dejanja, eh, ki so nekako navdahnjena in eh, lahko tudi z nekimi kuhinskimi noži, vendar ne gre za to, da imamo samo določene posameznike, imamo drugačne načine delovanja. In to ste povedali tudi v zvezi z vašo študijo. Imamo torej določene eh, metode, ki so bolj eh, kmečke, zelo eh, preproste, potem pa imamo bolj prefinjene metode. Moramo razmisliti o vseh, vseh načinih eh, delovanja. In eh, potem eh, moramo poštevati tudi same žihadistične centrale, centrale recimo od septembra 2014 pravimo, da imamo ta sporočila, ki pravijo ubi, ubi, naredi vse, kar je treba na najrazličnejše načine. Potem v vaši študiji ste tudi govorili o tem, da e, sama penalizacija pripravljalnih dejanj v okviru nove direktive Evropske unije je neučinkovita in um, s tem se strinjajo mnogi strokovnjaki, s katerimi ste se posvetovali. Ne, ni tako, eh, če pomislim na Francijo. Eh, kaj imamo v našem zakoniku? Mi želimo obravnavati že pri samem izhodišču ta dejanja. Torej, ta država, naša država, Francija je eh, bila zelo eh, zainteresirana, kar zateva teroristične napade in zaradi tega bi se lahko z njo posvetovali. Ne gre samo za eh, policijske vidike, tudi odvetniki govorijo o tem, da je treba te zadeve čim bolj sodno obravnavati. In zaradi tega sem nekoliko presenečen nad to študijo. Pa še zadnja točka. Improve data exchange rather collection of more data. Dejansko te, to dvoje se ne medsebojno izključuje. Lahko upoštevamo to, kar že imamo in potem zbiramo še dodatne informacije. To mora delati policija, naprimer. In kar je dejal tudi komisar King, prejšnji teden je bilo zelo eh, relevantno. Ne gre samo za neke splošne podatke. Imamo preiskave, eh, imamo občutljive vire imamo potem sodne informacije, policijske informacije, ki se lahko tudi izmenjajo in potem imamo še podatke, ki so lahko osebni podatki in ki jih imamo zelo veliko in to je treba obravnavati zelo, zelo pazljivo, kar zadeva samo pravo. Seveda, nimamo neke čudežne rešitve, moramo eh, izmenjavati podatke, to že delamo, vendar eh, pred tem, ko si izmenjamo podatke, jih moramo tudi eh, zbirati. In eh, največ težav smo imeli prav pri zbiranju podatkov, kot prav pri sami izmenjavi podatkov in to vodilo v dodatne atentate. Najlepša hvala. Eh, zdaj vam eh, dajem besedo, vendar skušajte odgovoriti zelo nakratko, pa čeprav je bilo postavljenih več vprašanj. Vprašanja so bila tudi kar pereča. Besedo imate največ dve minuti, izvolite. Um, uh, Hvala. No, poskušal bom odgovoriti na vprašanje, zakaj nismo govorili z nekaterimi kolegi v Španiji, Franciji in Veliki Britaniji. Ni šlo za to, da mi tega nismo hoteli, ampak videti je, da po vseh prizadevanjih, ki smo jih vložili v to, da bi našli prave eh, ljudi. In poskušali smo govoriti s pravimi ljudmi, torej po vseh teh prizadevanjih je očitno tako, da je to občutljiva tema in eh, zato ljudi niso pogosto tako odprti za tako odprto študijo, kot so jo izvajala midva. In pogosto so nama dejali, da uh, imajo preveč dela in da morajo napisati preveč ovrednoten in ljudje niso bili pripravljeni govoriti z nama. Torej, mi dva sva želela govoriti z vsemi temi kolegicami in kolegi, ampak eh, žal um, se je to izkazalo za nekaj zelo težkega. In potem, kar se tiče zbiranja podatkov. Da, seveda obstaja razlika med zbiranjem podatkov in pa eh, razlika med eh, zbiranjem eh, obveščevalnih informacij. To vem, ampak vem tudi, da resnično dodano vrednost dobiš takrat, ko združuješ različne koščke sestavljanke. Ko uh, lahko dodaš uh, obveščevalne informacije dodatkom in obratno. Uh, In ne pravim, da je delitev informacij rešitev za vse. To, da širšo in boljšo sliko dobiš, če različne koščke združiš, ne glede v kakšnem režimu. To je včasih zelo težko, vem. To, da opazil sem vsaj eh, to, da lahko na ta način izboljšaš eh, pregled na tem, kar se v resnici dogaja. Ehm, Nakratko se bom ozvala na vprašanje v zvezi z terminologijo lahko se samo strinjam eh, s poslancem, da je terminologija včasih zavajojoča in povzroča zmedo. Eh, pogosto eh, storilce imenujajo osamljene volgove, naprimer v medijih, če tudi gre za ljudi, ki so sicer sami izvedli dajanje, ampak so v stiku s številnimi drugimi. Pokazala sem vam graf, ko, ki eh, prikazuje eh, tiste, ki ne delujejo v omrežjih in da je potem preiskovanje toliko težje. Eh, varnostne, se so, varnostne službe se soočajo z vedno večjimi težavami, kajti storilce posegajo po vedno bolj raznolikih ukrepih in pa raven organizacije storilcev je različna in pa vedno posegajo oziroma se izbirajo različne žrtve in to je treba upoštevati. In če si vse te podatke pogledamo, potem lahko tudi ugotovimo, kaj nas čaka v prihodnosti. Potem, kar se tiče preprečevanja, eh, torej, eh, torej našim sogovornikom smo postavili sledeče vprašanje. Ali bi potrebovali več zakonodaje, zato da bi jim uspelo preganjati ali pa eh, preiskovati Um, dodatne pripravljalna dela in odgovor je bil ne, zadovoljni smo s tem, kar imamo na voljo. To je dovolj in to je dovolj učinkovito. Nekateri so dajali celo to, da ne uporabljajo vsega, kar eh, je na voljo. Hvala lepa. Hvala. Besedo predajam Ani Gomes. Samo minuto, ker imamo na voljo zelo, zelo malo časa. Minuto. Posem se strinjam eh, z vami, da uh, moramo pokazati uh, potrebo uh, po tem, da um, moramo preprečevati radikalizacijo in da zato uh, moramo uporabljati zgodbe v, o uspehu. Um, torej, države članice ne želijo ukrepati. In sedaj drugo vprašanje. Uh, povezave z mednarodnim kriminalom. Posem se strinjam z vami. Torej, ker obstaja ta eh, povezava eh, z davčnimi zločini, z zločini v zvezi z drugom in tako naprej. Torej, celoten sistem izrabljajo, naprimer za pranje denarja. in kako se odzivajo naši finančni sistemi in pa vlade. Imamo bitcoine in tako naprej. Torej, direktiva o boju proti pranju denarja tega niti ne pokriva. In mislim, da bi se morali tu uh, zbuditi in bi morali v ta sistem zajeti prav vse. Hvala. Torej, politično vzdušje seveda zelo vpliva na to, kako trošimo vire. In um, od tega je odvisno, ali bomo ulagali v zgodbe o uspehu ali pa političnemu vzdušju bolj ustreza uh, strah, kajti potrebujejo to industrijo strahu. In jaz tega slednjega ne podpiram. Upam, da uh, bomo obrali celovit pristop in eh, da eh, bomo zagotovili dolgoročno učinkovitost naše politike. Potem ste omenili povezavo med eh, obima stvarima. Seveda, treba je povezati te dve področji in to je upoštevati pri naši analizi, torej kakšne so povezave za mednarodnim organiziranim kriminalom, kajti ta je privlačen za teroristične organizacije. Eh, kajti eh, mislim, da bi morali mi, če bi eh, povezali te dve področji, že vnaprej pričakovati povezave z organiziranim kriminalom, ne pa, da, se, da potem po izvedenih napadih ugotavljamo to povezavo. Torej, mi moramo vzpostaviti to povezavo in tako bolje vnaprej predvidevati, kaj se bo zgodilo. Besedo ima Majte Pagasantundua. Hvala, gospa predsednica. tu govorimo o zadevah, ki se nanašajo na varnost. Imamo ta problem v Evropski uniji. Komisija mora vrednotiti tudi politike držav članic na tem področju. Ogledali smo si študijo in nekaj je pritegnilo našo pozornost. Stran 32. Statistični podatki govorimo o žrtvah zaradi terorizma med letoma 2001 in 2015. Tu uporabljate tudi e, podatke Univerze iz Marilanda. Vendar nas zanimajo evropski podatki. Rekli ste, te, da je treba upravljati študije in razmišljati o prihodnosti. Treba je delati na podatkih in na dejstvih, na kakovostnih podatkih, vendar zdi se mi, da nimamo še ustrezne evropske zbirke podatkov. Zato, da bi dejansko razumeli, kdo je žrtev terorizma imamo mogoče žrtve v okviru mirovnih misij, imamo civiliste ali pa ne. Vse to je treba upoštevati. Če nimamo natančnih statističnih podatkov o teh žrtvah, ne moremo pravilno delovati. Če ne eh, preučimo niti eh, državnih zakonodaj, ne bomo dobro delovali. To je šipka točka te študije. Pa še nekaj. omenila bi eh, španskega generala, ki je dejal, da je eh, usklajevanje politik na tem področju bistvenega pomena za to, da eh, spodbudimo premagovanje terorizma in da zagotovimo boljšo odpornost družbe do tega. Zanima me, ali želite razviti evropsko zbirko podatkov v zvezi s tem, zato da ne bomo imeli niti težav s samozanesljivostjo podatkov. Leta 2001 120 evropejcev je bilo umorjenih. Veliko evropskih žrtev je bilo tudi izven Evropske unije. To je povezano s teroristi in tega niste dovolj obravnavali potem pa eh, določene države niso posredovali potrebnih informacij. Kako to? To me zanima. Opravičujem se eh, nekoliko. Eh, bomo šli preko s časom, zato da bomo lahko dali na voljo besedo še zadnjim trem kolegom. Minuto za odgovor, potem pa bomo imeli kolega Albrehta, Van Ordena in Van Žoli, vsi po eno minuto in potem boste imeli še zaključno besedo pri tem, če se strinjate. Najprej minuto za ta odgovor, potem pa ti trije kolegi in potem še vaši sklepi. Um, is, uh, Hvala. Če želite vzpostaviti svojo lastno bazo podatkov, to zahteva zelo veliko časa in zato, zato ni bilo časa ob izdelavi te študije. Imamo pa inštitute, ki eh, zbirajo takšne podatke, ne glede na vaše pripombe je baza podatkov eh, Univerze Maryland zelo eh, priznana in se pogosto uporablja in te podatke lahko uporabimo na različne načine in uh, oni imajo to razdeljeno tudi po regijah, tudi to smo mi uporabili. Eh, moj inštitut je izdelal še eno študijo, eh, kjer je bilo zbranih še več podatkov in lahko smo si pogledali to poročilo, da bi dobili še boljši pregled nad dogajanjem. Potem zakonodaja. Torej, vprašali ste, ali potrebujemo Evropski inštitut, ki izbira vse te podatke in izdeluje analizo. To idejo lahko samo podprem. Imamo Europol s svojim poročilom in eh, še eno poročilo, ampak nimamo združenega poročila, eh, ki bi se eh, izdelovalo redno, za rednimi priporočili. In jaz bi podpirala to. Pregledali smo zakonodajo v EU eh, e in pa v številnih državah članicah. Eh, torej, naredili smo izbor na preporočilo odbora Libe in podrobneje smo si pogledali sedem eh, držav članic in pa njihovo izvajanje. Pardon. Jan Filip Albrecht, Jan Filip Albrecht, eno minuto. No, najprej moram ustrajati pri tem, da morajo vsi eh, koordinatorji eh, dobiti enake priložnosti in danes ni tako. Mislim, da eh, bi morali to zagotoviti v prihodnosti, namreč, da bo vedno dovolj časa za koordinatorje, da bodo lahko postavljali vprašanja eh, govornikom. Sedaj pa k sebini. Mislim, da je to zelo pomembna študija. Mislim, da bi morali to vzeti zelo resno, ne pa, da sedaj poskušamo biti boljši raziskovalci. Eh, Torej, eh, študija obravnava zelo pomembna vprašanja, zlasti glede na to, da eh, se moramo pogledati, kako se izvajajo instrumenti. Eh, prisluhnil sem pripombam Evropske komisije, dajali so, da sedaj poskušajo izboljšati zakonodajne ukrepe v praksi. In kar se tiče podatkov, seveda razumem, da ne bi smerili razširiti ukrepe za zbiranje več podatkov, ne pa da zbiramo več podatkov. Seveda, v okviru instrumentov, ki jih imamo na voljo, moramo zbirati podatke. To, da izboljšati moramo izmenjavo podatkov, ne pa zbiranje podatkov. Torej, kar se tiče izmenjave, moramo izboljšati zakonodajo kajti eh, seveda ne ukrepajo samo osamljeni volkovi, vedno obstajajo povezave, osredotočati se moramo na informacije in jih moramo bolje uporabljati. Hvala. Gospod Van Orden, izvolite. Uh, um, Hvala, gospa predsedujoča. Rad bi se dotaknil zelo občutljivega vprašanja eh, politike priseljevanja. In ne govorim o tem, da uh, povezujem vse preseljence z uh, terorizmom. Seveda ne, ampak dejstvo je, da doživljamo zelo široko priseljevanje in pa da je prišlo veliko uh, eh, preseljcev za azil in da se je tako povečalo število uh, ranljivih ljudi in te ljudi bo sedaj težje integrirati. In ne samo to. Uh, Eh, nimamo dovolj um, virov um, za uh, policiste in varnostne sile. Sedaj so uh, varnostne sile in pa policisti preobremenjeni, kajti sedaj uh, imamo zelo visoko število ljudi, ki jih je treba spremljati in to presega zmogljivosti. In mislim, da bomo morali obravnavati to področje, morali bomo najti uh, nek način. Zanima me vaše mnenje v zvezi s tem. Enfin, Za konec še Eva Žuli. Minuto. Hvala, gospa predsednica. Dejala bi, da v tej študiji primankuje nek eh, vir, ki je zelo pomemben in to je tisti sodni vir. V Parizu imamo specializiran eh, senat, ki se ukvarja s terorizmom. To vodi Izabel Prevode Pre. -Depre. vse sodbe, ki jih podaja, so, dostop, so, dostopne, so od, dostopne in eh, to nam kaže na to, da nimamo teh osamljenih volkov. Potem pa lahko razumemo, da imamo veliko eh, skupin teroristov in eh, pri tem so pomembni tudi finančni vidliki. Zaradi tega, eh, gospa predsednica, prosim, da bi povabili to gospo sem v naš odbor. Ona je namreč razumela vse te zadeve, dela na tem 24 ur na 24 in tako si bo lahko z nami izmenjala informacije. Terorist. Eh, včasih. Eh, eh, teroristov včasih ne skrbi eh, življenje eh, otrok, temveč jih bolj skrbi to, da bodo našli mesto v nebesih. In eh, to je treba razumeti. To, temu moramo prisluhniti. In to je gotovo zelo pomenilo, gospa predsednica. Najlepša hvala za ta predlog. To smo si zabeležili. To bo gotovo zelo zanimivo za nas. Hm, lahko bi imeli to vrstno srečanje predajam vam eh, besedo, zato da se odzovete na vse to in da potegnete zaključke, če to želite. Hvala. Dovolite samo nekaj besed o podatkovnih sistemih. Številni uh, ljudje so dajali, da ne predvidimo možnosti razširitve izbiranja uh, eh, podatkov. Ampak ne samo to, omenili so, da bi, bi lahko koristili podatke, ki jih zbirajo voda, vojaki, naprimer na konfliktnih področjih, in da bi bilo dobro, če bi te podatke vključili v sistem SIS. Um, in da bi bilo dobro, če bi opredelili tiste, ki so storili ali pa ki so bili upleteni v storitev uh, vojnih zločinov. In potem še, uh, torej to bi bilo lahko zelo v veliko korist. Torej, splošna ideja je bila ta, da ne bi imeli več podatkov, ampak da bi začeli uporabljati podatke. Um, torej, omenili ste priseljevanje. Z vami se lahko samo strinjam. Rada bi omenila nekaj področji. Torej, eh, teroristične organizacije zlorabljajo tokove priseljencev in tu je še ena stvar. torej ljudje uh, so v taboriščih in uh, čakajo, da se bodo zaključili postopki, ko zaprosijo za azil. In ljudje lahko mesece ali leta preživijo v teh uh, taboriščih in nimajo uh, nobenih obetov za prihodnost in tako postanejo zelo ranljivi za rekrutacijo. In to je gotovo ključno vprašanje. Eh, torej, treba je okrepiti odpornost teh specifičnih eh, skupin, da eh, bodo ti ljudje bolj odporni proti tistim, ki iščajo nove rekrute. Z vami se posem strinjam in upam, da bo ta odbor to specifično vprašanje vzel zelo resno. Torej, Treba je nameniti eh, tudi eh, več eh, virov za informacije, ki jih, ki jih uporabljajo na terenu. Torej, raziskovalci želijo pravočasno napisati poročila in jih predložiti odboru, ampak pogosto ne najdejo sogovornikov in morda bi ta vaš odbor eh, laže pridobil eh, sogovornike, zato da bi pridobili informacije. Sedaj pa se zahvaljujem odboru za povabilo. Eh, torej, tudi kasneje bova na voljo za vaša morebitna vprašanja. Torej, zaključila sva to poročilo ampak eh, v našem inštitutu se z temi vprašanji nenihno ukvarjamo. Torej, res se lahko obrnete na nas kasneje in z veseljem eh, bomo za vas eh, izvajali nadaljne raziskave in vam odgovarjali na vprašanja. Najlepša hvala, gospod Vensink in gospa Van Ginkel, za to predstavitev, ki je bila zelo gosta zelo osredotočena in hvala tudi, da sta odgovarjala na vprašanja, ki so bila včasih zelo neposredna. Vabimo tudi kolege k temu, da eh, nadaljujejo ta dialog z vami. Opravičujem se vsem poslancem, zato ker se nismo držali časa, ki je bil predviden za ta sestanek. Vendar zares je treba prizadevati za to, da bi vsi upoštevali, upoštevali čas za govor, zato da bomo vsi kolegi enakopravni. Najlepša hvala. Še informacijo gre za datum naslednjega sestanka odbora o terorizmu. To bo eh, četrtek 26. oktobra v Štrasburgu ob 9. se bomo sestali. In zdaj na vrsti sestanek koordinatorjev. Najlepša hvala. Vabim koordinatorje k temu, da ostanejo v dvorani, zato da se bomo lahko lotili našega dela in to čim prej. Vabim tiste, ki nas morajo zapustiti, da to storijo čim prej. Najlepša hvala. In vabim koordinatorje, da ostanejo z nami.